Spoštovane gospe in gospodje, kolegice in kolegi, dobrodošli na popovdanski del eh, odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov. Eh, sedaj imamo javno predstavitev o uveljavljanju potrošniške zakonodaje dobro je da eh, vidimo eh, vse naše strokovnjake tukaj, pozdravljam tudi gospoda Spino iz eh, komisije, pozdravljam seveda tudi poročevalko Olgo. Mnogi med vami ste prvič v Evropskem parlamentu. To je javna predstavitev, to je predstavitev, ki je na voljo na spletu, ki je namenjena boljši informaciji poslancev. Vse bo na voljo tudi pozneje na spletu, se pravi, če tudi ni veliko poslancev v dvorani, si lahko stvari ogledajo pozneje. Tu gre danes za sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov. Cilj je, da organi za izvrševanje dobijo tiste instrumente, ki jim omogočajo hitrejše in učinkovitejše sodelovanje, eh, ko pride do kršitev potrošniške zakonodaje. To je pomembno z rastočo digitalno ekonomijo. Organi morajo imeti možnost, da zaprejo spletne strani, če menijo, da te zavajajo potrošnike in zlasti morajo uh, imeti možnost, da uh, posegajo v velike čezmejne kršitve. Ali je tukaj tudi poročevalec za uh, ekonomsko-socialni odbor Bernardo Betalje predstavlja eh, Evropski eh, ekonomsko-socialni odbor. Eh, dobro, da ste tukaj. Prvotna zakonodaja eh, je začela uh, veljati leta 2006 eh, in gospa Gebhardt je bila poročevalka. Potem je prišlo do revizije leta 2010, tedaj so ažurirali priloge zakonodaje, ki so bile relevantne za zaščito potrošnikov. Namen današnje javne predstavitve je, da ugotovimo, kako deluje eh, sedanja uredba in kaj je treba popraviti. Želimo od govornikov slišati, kakšno je njihovo mnenje o novih elementih, ki, je, ki jih predlaga komisija. Vsak govornik bo dobil deset minut in potem pa bomo imeli krok vprašanj in ogovorov, kjer bodo seveda najprej Eh, spraševali poročevalci v senci. Prva govornica je Jana Sobotkova eh, iz eh, Češke trgovinske inšpekcije. Prosim. Hvala lepa. Izkoristila bi to priložnost, da bi govorila češko. Naj spomnim tudi vse, da lahko uporabljajo slušalke. In če ljudje v ozadju eh, nimajo tolmačenja, se prosim približajte. Eh, v prednjih vrstah imamo slušalke Jana. Hvala lepa. Želim eh, vsem prijetno popoldne popovdne. Danes eh, želim predstaviti svoje izkušnje kot nadzorni organ. Eh, mi smo eh, Češka trgovinska inšpekcija. Tu je Češki nadzorni organ. Uvodoma želim Eh, opisati naš organ. Eh, mi smo organ v okviru državne uprave, mi eh, nadzorujemo trg, zato da bi zaščitili potrošnike. Imamo celo vrsto pravnih predpisov in mi nadzorujemo tudi izvajanje, izvajanje novih direktiv, ki eh, Eh, se nanašajo na uredbo eh, eh, o sodelovanju na področju varstva potrošnikov. Potrebno je sodelovanje zlasti z državami članicami, dosti krat postavljajo zahtevke za izvrševanje. Veliko krat se vse to nanaša na elektronsko trgovino in na pomankanje obveznih informacij. Kako je eh, sodelovanje na področju varstva potrošnikov CB, CPC do sedaj delovalo? Veseli smo, da CPC obstaja. Mi eh, lahko eh, posegamo zopar eh, tuje podjetnike, lahko eh, izrečemo sankcije, ne moremo jih pa izvrševati. Eh, CPC je instrument, eh, ki omogoča eh, zagotavljanje, da podjetniki spoštujejo določene dožnosti. S pomočjo CPC-ja, se pravi sodelovanje na področju varstva potrošnikov, lahko izmenjujemo izkušnje, probleme, skupaj iščemo rešitve. Češka republika spada med manjše države članice in mi smo veseli, da imamo eh, te skupne ukrepe za izvrševanje Eh, na ta način eh, se lahko soprstavimo eh, tudi velikim podjetjem, ki delujejo po celem svetu in imajo sedež zunaj Evropske unije. Češka inšpekcija seveda ne bi bila tako močna, če bi morala sama ukrepati. Če pa imamo Evropski organ pod okriljem Evropske komisije, smo seveda močnejši in lažje uveljavljamo pravice. Na podlagi eh, izkušenj s CPC-jem želim pokazati eh, primere, ki jih lahko zelo dobro rešujemo s pomočjo CPC-ja. Tu naprimer ne gre za tako eh, močne, velike kršitve in podjetnik, ki pač dela te kršitve, je načeloma dober podjetnik, to je trgovec, In zelo pomembno je, da ima trgovec sedež v državi, ki dobro in fleksibilno dela. Če eh, veljajo eh, te okoliščine, lahko se probleme zelo dobro rešujemo s pomočjo eh, CPC-ja naprimer eh, eh, češki organi lahko zvedo vse o eh, e-trgovini, ki prodaja na češkem, ima pa sedež v Nemčiji. Če na spletni strani te e-trgovine manjkajo določene informacije in nas potrošnik opozori na to, bomo pritožbo posredovali nemškim organom in če nemški organ ugotovi, da je prišlo do kršitve, se bo ta nemški organ obrnil na tega nemškega podjetnika in ustrezno ukrepal. Podjetniki se ponavadi zelo hitro odzivajo, korigirajo napako in na ta način je mogoče tudi zaključiti primer. Obstajajo pa seveda tudi drugačni primeri, kjer je reševanje dosti bolj zapleteno in eh, tudi s CPC-jem problemov ne moremo hitro rešiti. Dosti krat gre seveda tu za eh, načrtno goljufijo, prodajo ponarejenih izdelkov. To gre torej za primere, ko podjetnik noče eh, delati skladno s predpisi, temveč je njegov namen goljufija. On se zaveda, da ne deluje v skladu z zakonodajo in zaradi tega tudi skriva svojo identiteto. Dosti krat eh, je identiteta skrita za slamnatim podjetjem. kjer pač obstaja samo poštni nabiralnik in eh, dosti krat imajo taka podjetja sedež zunaj Evropske unije. Torej, tu imamo podjetja, spletna podjetja sedežem v ZDA, ki prodajajo eh, čudežne eh, proizvode. Vse to podpirajo lažni strokovnjaki, ki trdijo, da so izdelki odlični. Tak trgovec eh, sicer prodaja eh, evropskim državljanom, ki se pa ne morejo pritožiti, če se izkaže, da proizvodi ne delujejo, da so eh, poneredki in mi pravzaprav ne moremo ukrepati proti takim trgovcem. Obstajajo mnogi primeri, kjer ne moremo pravilno ukrepati v smislu varstva potrošnikov in zaradi tega potrebujemo več pristojnosti, več kompetenc, eh, ki nam bodo omogočili identifikacijo trgovcev, ki delujejo na spletu. Dobro bi bilo, če bi lahko tudi eh, izvajali kontrolne nakupe. In mi na primer tudi če želimo sodelovati eh, z drugimi organi ne moremo zbrati na primer dokazila s pomočjo kontrolnih eh, preizkusnih nakupov. Verjetno vam je sedaj jasno, da nova uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov eh, predvideva zahteva eh, širitev področja uporabe. Eh, mi želimo eh, dejansko učinkovito poseganje na spletu, super spletne strani, ki so oblikovane z namenom goljofij. Seveda moramo tu ugotoviti, kdo tiči za tem. Pristojnosti, tu je seveda treba izvajati nacionalne pravice, tu lahko prihaja eh, do težav, ker nismo tako dobro pripravljeni. Skupni ukrepi morajo biti tudi dobro opredeljeni eh, in zasidrani v zakonodaji. Všeč nam je, da eh, obstaja želja, da se ti ukrepi uredijo z zakonom. Mi smo eh, upravni organ, mi lahko pravzaprav naredimo samo to, kar nam zakon eh, eksplicitno eh, dovoljuje. Ukrepi morajo biti v zakonu formulirani tako, kot so se izoblikovali tudi v okviru CPC-ja. Toliko najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednja govornica je Ana Katarina Fonseka, ki je generalna direktorica v Portugalskem ministrstvu za gospodarstvo in sicer v direktoratu za potrošnike. Hvala lepa. Govorila bom portugalsko.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 poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu. V veliko veselje mi je, da sem tukaj eh, z vami. Hvala lepa za povabilo eh, k sodelovanju eh, pri tej javni predstavitvi o uredbi CPC. Vesela sem, da lahko predstavim naše mnenje o tem novem osnutku uredbe. Najprej želim predstaviti naš organ, in sicer eh, generalni direktorat za potrošnike. To je javni organ, eh, ki svetuje vladi eh, pri oblikovanju potrošniške politike na portugalskem, ki skrbi tudi za koordinacijo teh vprašanj. V tem trenutku smo še pridruženi Ministrstvu za gospodarstvo in mi imamo pravzaprav horizontalno pristojnost. sorry, sorry. <laughs> Ok. Um, no âmbito do regulamento CPC. Um... Eh, A deva o redbo CPC. Igramo dve pomembni vlogi. Eh, mi smo enotni povezovalni organ. Naša naloga je, da koordiniramo mrežo za CPC na nacionalni ravni, poleg tega pa smo tudi pristojni organ eh, za zakonodajo na tem področju. Eh, mi smo eh, edini enotni povezovalni organ. Mi zagotavljamo povezave eh, z enajstimi drugimi pristojnimi organi. Eh, zakonodajo na portugalskem eh, implementira več organov, enajst jih je. Eni so organi za regulacijo, drugi so pa organi za nadzor. Torej, tu imamo kompleksen sistem različnih organov, ki uporabljajo različne instrumente in se med seboj tudi zelo razlikujejo. Kot prisotni morda veste, se v taki strukturi take razsežnosti skriva zelo veliko izzivov eh, tudi v eh, Generalnem direktoratu za potrošnike. Eh, saj gre za edini enotni povezovalni organ. Torej naj, najprej predstavim pozitivne vedike, in to, kar deluje. Dobro. Na prvem mestu želim izpostaviti, da je mreža mlada, eh, stara približno deset let, pa je že prispevala k intenziviranju sodelovanja med pristojnimi organi v državah članicah. Elementi, centri v mreži eh, so povezani, zasledujejo en cilj in sicer boj zopar nepošteno konkurenco, eh, ki krši pravice potrošnikov in eh, ukrepamo eh, seveda na evropski ravni. Ta dialog in skupno delo, ki smo ga vzpostavili, je izraz dobrega sodelovanja naj eh, Poudarim naslednje. Češka kolegica je to tudi izpostavila. Izmenjujemo informacije, znanja med posameznimi državami članicami, primere dobre prakse, e, imamo različne pobude za izobraževanje tehnikov, e, potem eh, prestojnih organov. E, poskušamo identificirati različne trgovinske eh, prakse. Tako sodelovanje je zelo pomembno za tiste organe, ki imajo malo eh, zaposlenih, malo verov. Eh, torej, CPC je pomemben, da lahko skupaj sodelujemo, da lahko koordiniramo, sprejemamo ukrepe. Naj zlasti poudarim preglede spletnih strani, potem eh, priprava skupnih stališč o različnih aplikacijah, eh, potem eh, mnenja o pogodbenih klauzulah na spletnih straneh. Se pravi, tu sodelujemo in Evropska komisija opravlja koordinacijo. To je seveda tudi nekaj, kar ne smemo zanemariti. Seveda ne funkcionira vse tako dobro. In eh, seveda želim tudi odgovoriti na vprašanje, kaj ne deluje. Lahko bi eh, vprašanje tudi drugače formulirala. Kateri dejavniki eh, negativno vplivajo na delovanje mreže? V mreži so zelo različni organi. Tu pravzaprav ni problem uredbe. To je pravzaprav značilnost različnih držav članic in vse to seveda tudi vpliva na mrežo. To sodelovanje um, med državami članicami se seveda tudi odraža znotraj mreže CPC. E, torej države članice imajo različne probleme, različne postopke, različne e, vire in vse to seveda e, včasih otežkoča v resničevanju določenih ukrepov. Naj še nekaj izpostavim. Tudi češka kolegica je to omenila veljavna uredba ne predvideva nobenih pristojnosti za boj z opr določenim internetnim praksam. Mi vemo, da prihaja do številnih kršitev ravno v medmrežju in uredba pa tu ni opredelila nobenih pristojnosti za ukrepanje z opr te eh, slabe prakse. Na koncu želim še eh, povedati, da eh, mreža premalo pozna eh, uredbo. Tu je treba še nekaj narediti. Mi moramo pa seveda tudi samo mrežo promovirati, širiti informacijo o uredbi. In sedaj prehajam k zaključnemu delu svoje predstavitve in želim na koncu Cu spregovoriti o novi uredbi. Ok, acho que vou desistir. Um, entraria agora na parte final da minha intervenção. Yeah. Ja, sedaj k zaključnemu delu uh, moje predstavitve. Eh, sedaj imamo priložnost s tem novim predlogom, da okrepimo sodelovanje znotraj eh, mreže CPC, da izboljšamo to sodelovanje. To je enkratna priložnost in mi gledamo zelo pozitivno na to dejstvo in ta osnutek uredbe je zelo ambiciozen in v celoti je to pravzaprav dober predlog. Konkretno naj omenim nekaj pozitivnih vidikov predloga. enotni povezovalni organ je zelo pomemben, poznamo si peti člen, menimo, da je ta preveč ohlapen. Mislim, da je treba bolj jasno definirati pristojnosti enotnega povezovalnega organa. Nadaljni po pozitivni vidik je, eh, da bodo tudi države članice dobile določene pristojnosti v skladu z osmim členom in to je morda najpomembnejši člen iz uredbe. Nočem reči, da eh, Portugalska nima eh, določenih težav z nekaterimi pristojnostmi, naprimer plačevanje očkodnin, potrošnikom. E, to je tema, ki nam e, pravzaprav e, otežkoča življenje, kajti te pristojnosti lahko izvajajo na portugalskem samo sodišča. Mi se moramo zavedati, da nimajo vsi organi iste teh pristojnosti po celi Evropi. In ko gledamo, kakšne uh, pristojnosti predvidene v uredbi, lahko ugotovimo, da v osnovnih zakonih uh, teh pristojnosti ni. Mi bi morali pravzaprav reformirati lastno zakonodajo. Potreben je tudi dialog med organi, kajti sicer pač eh, nič ne bo sodelovalo, uspešno delovalo. To je izziv za enotne povezovalne organe. Potem pa še nekaj o vlogi komisije. E, menimo, da je e, vloga komisije postala večja in sicer pri vprašanju, ki se nam zdi pomembno in kjer tudi nimamo konsenza. Gre za vprašanje, kdo bo prevzel koordinacijo. V zadnji instanci menimo, da bi morala koordinacijo prevzeti komisija. Za konec hvala lepa za to priložnost. Mi smo generalna direkcija za potrošnike, imamo konstruktiven pristop, menimo, da je uredba eh, dobra, da pa je seveda določene stvari mogoče še izboljšati. Sedaj pa Evropski eh, potrošniški centrum center v Franciji, zelo rada imam potrošniške centre. Eh, tudi ko doma pošljem eh, ljudi eh, v potrošniške centre, njihove probleme tam ponavadi razrešijo, torej zelo podpiram take centre. Bjanka Šulc, prosim. Hvala lepa tudi za, da ste nas povabili. Mi smo eh, zelo blizu eh, vsakodnevnemu delu. Eh, mreža evropskih potrošniških centrov ima 30 centrov. 28 v EU, en center v Islandiji, en na Norveškem, torej ti centri zbirajo in izmenjujejo informacije eh, o potrošniških eh, vprašanjih in eh, tudi pomagajo razreševati čezmejne pritožbe. Mreža torej pomaga posameznim državljanom. Pri uveljavljanju potrošniških pravic kadar eh, vidimo večkratne kršitve potrošniške zakonodaje, obveščamo tudi nacionalne organe in druge deležnike. Torej, kaj je naša, nalo, kaj naša naloga? Želimo pač povečati zaupanje v enotni trg in mi smo sedaj v ključnem trenutku eh, krepitve zaupanja in zaradi tega potrebujemo konkretne eh, primere kje Evropska unija koristi državljanom in potrošniška zakonodaja je tak primer. Treba je bolj zaščititi voljivce jutrišnjega dne. E, Evropska e, unija tu dosti krat e, se ne zaveda svojih meja. Državljani vidijo, da obstajajo meje in nič ne krši eh, bolj eh, in ne eh, ogroža bolj zaupanja potrošnikov kot občutek, da niso zaščiteni. Torej, obstajajo premjeri, ki ogrožajo zaupanje potrošnikov in tudi ECC-ja. Naj povem en premjer. Gre za pohištvo, ki je bilo uh, v spletu uh, V spletni trgovini bilo je 3200 pritožb v zvezi s to spletno trgovino eh, pohištva in če potem to uh, uh, Številko pogledamo, se moramo zavedati, da je veliko primerov, kjer pritožb ni bilo uloženih. Zelo veliko uh, držav je bilo uh, eh, upletenih. Uh, eh, Postopki izvršbe so bili zelo počasni, eh, potem eh, sedeži podjetja niso bili v državah, kjer so prodajali. Torej, danski državljan eh, je ustanovil podjetje v Italiji, bančni račun je v Nemčiji, včasih pa so v oglasih objavljali italijanski ali pa britanski naslov. Torej, potem je prišlo do eh, delitve eh, podjetja, najprej na britanski in italijanski del, potem so zaprli italijanski del, potem so spet razdelili podjetje na britanski in španski del in leta 2014 eh, so prišle na dan prve težave v Združenem kraljestvu in registrirani naslove eh, v Britaniji in v Španiji je televizija preverjala in mi smo ugotovili, da tam ni bilo nobenega poslovanja. Tretja veja je bila potem ustanovljena na Irskem, tam je bila, eh, bil samo sekretarjat, tam niso imeli nobenega pravega poslovanja in eh, izvrševanje tudi eh, na Irskem ni bilo mogoče. E, torej, mediji so pokrivali e, to zgodbo, vendar podjetje je še vedno prodajalo po spletu e, zaračunavalo blago in sicer po celi Evropski uniji. Potem so zaprli podjetje na Irskem, v Združenem kraljestvu in kolikor vem tudi v Španiji in mislim, da potrošnikom niso uh, vrnili uh, denarja in plačevali očkodnine, uh, eh, najbolje so odnosili tisti, ki so jim uh, kreditne kartice omogočilo vračilo denarja. To je bil pač tak primer, kjer je deloval ECC. Vsaj pet držav je bilo upletenih. Seveda se ne ukvarjamo samo z pohištvom, podobno je z naročninami, finančnimi investicijami. Naprimer, eh, skupina 17 potrošnikov je zgubila več kot 1,3 eh, milijona evrov, zastavili so uh, hiše, avtomobile in zgubili vse. Uh, neka tera problematična področja pa so pomembni akteri v trgovini, eh, resna podjetja pa kljub samo ne spoštujejo potrošniške zakonodaje in imajo nekoliko ameriški pristop do eh, varstva potrošnikov. Kaj imajo skupnega? So eh, trgovci po spletu, delujejo v večjih državah, čezmejno in eh, njih zadeva eh, več različnih zakonodaj. Torej, če želimo zaščititi naše potrošnike, moramo biti dosti bolj učinkoviti, moramo revidirati naše protokole, naše mehanizme in nova eh, uredba CPC eh, gre nekaj korakov v pravo smer. Torej, se splača iti v tej smeri. Eh, Torej, mi smo pripravili eh, nek eh, seznam želja 30 eh, eh, članov ECC-ja, torej želimo, da bi ta uredba vključila tudi eh, finančne storitve in se pa eh, potem tudi nov predlog o eh, geografskem blokiranju. <laughs> SEPA, Article 20 of the Service. Eh, torej 20. člen eh, direktive o storitvah in pa eh, predlog o geoblokiranju bi tukaj tudi morali upoštevati. Potem gre tudi za stroži nadzor, ko se vzpostavljajo podjetja. Konferenca v Beneluxu je potekala pred kratkim in tam je Benelux predstavil svoj mehanizem za preverbo novih podjetij. Eh, veliko podatkov preverjajo, navskrižno jih preverjajo in če bi v takih primerjih po Evropi že prihajalo do navskrižnega preverjanja, bi se lahko določenim težavam izognili. Eh, potem eh, potrebujemo to, da se upošteva tudi digitalna doba, da se upoštevajo digitalna orodja, predvsem ko gre za kršitve na internetu. Mm, neka preiskava lahko traja nekaj mesecev, Eh, včasih pa celo več let. In države članice morajo zagotoviti dovolj finančnih in tehničnih sredstev, pa tudi človeških virov in pa usposabljanj, zato da bomo lahko ukrepali. Eh, potrebujemo tudi eh, vsaj neke minimalne pristojnosti, naši organih potrebujejo zato, da bodo preprečili nadaljno škodo in da bodo potem tudi naložili sankcije. Take sankcije uh, je treba naložiti tudi tretjim stranem. Potem potrebujemo uh, pristojnosti za to, da se bo lahko izvalo preiskave, naprimer uh, eh, pri uh, različnih mm, vrstah trgovcev, pri telekomu in tako naprej. Treba je spoštovati roke, treba je uh, imeti tudi nek mehanizem za, uh, um, za feedback. Uh, morali bi tudi vedeti, zakaj nekemu upozorilu ne sledi ukrepanje, če je temu tako. Evropski eh, pristop je ključnega pomena. Eh, dejavnosti morajo biti koordinirane na ravni več držav eh, članic istočasno in zato potrebujemo enega koordinatorja. Evropska komisija bi lahko igrala to vlogo. To so že delali v preteklosti. Potrebujemo pa tudi posrednike, ko organi pregona v državah članicah Eh, ne vidijo prioritet v enaki luči in spet bi tukaj lahko vmes posegla komisija. Trenutna definicija eh, evropskih kršitev eh, pa je trenutno preveč oska. Tri četrt držav in tri četrt prebivalcev bi morala zajemati, ampak ponavadi ta prag ni prekoračen tako, da dosti krat do ukrepanja sploh ne pride. Država vzpostavitve eh, neke trgovine oziroma podjetja je tudi pomembna. Eh, Naprimer imamo scheme za posojila za avtomobile, eh, kjer je neka država hitro ukrepala, sama država ustanovitve takega podjetja pa ne potrebujemo tudi boljše sodelovanje združenih potrošnikov, eh, tudi z našim omrežjem. Eh, Združenja potrošnikov so tista, ki delujejo na terenu in zbirajo pritožbe in eh, lahko bi izboljšali tudi sodelovanje teh združenj z našimi centri. Leta 2016 smo izvedli pilotni projekt, namreč spremljanje ECC. Tukaj smo zbirali informacije o čezmejnih kršitvah in to potem predstavili na harmoniziran način, da smo to delili tudi z omrežjem CPC. 26 eh, podjetij je bilo omenjeno, šlo pa je za vrednost več kot 2 milijona evrov. Eh, no, pa še zadnja želja, ker bo kmalo Božič. E, morali bi tudi zagotoviti nadomestila za potrošnike. To bi morala omogočiti uredba CPC. V določenih državah to že obstaja. Mislim, da bi morali to možnost pregledati za vse. E, Potem bi morali eh, nazaj dobiti tudi uh, nezakonito pridobljena sredstva podjetij, potem uh, tudi čezmejni pravni postopki niso vedno prilagojeni uh, to vrstnim pritožbam in to vrstnim kršitvam. Potrošniki morajo dobiti očkodnino za škodo, ki so jo utrpeli. Na ta način bodo tudi bolj zaupali Evropski uniji. S tem pa bi tudi zaključila. Hvala. Thank you very much. Um, the next... Hvala. Naslednja govornica je iz uh, Evropske zveze potrošnikov Belk. Uh, to je gospa Augusta, primka pa ne znam izgovoriti, žal mi je. Moj primek je Macelevičute, vem, da je zelo zapleten. Zato nič hudega, če ga niste znali niste znali izgovoriti. Augusta Macilevič Jute. Torej, hvala, da ste povabili našo organizacijo, da spregovori na tej javni predstavitvi. Mi menimo, da je uh, pregon oziroma izvajanje sankcij uh, pomemben vidik varstva potrošnikov. Samo na ta način lahko uresničimo pravice potrošnikov, če pride do kršitev. Podpiramo trenutno uredbo, pa tudi revizijo te uredbe. Kršitve in napake se ne ustavijo na mejah, kot smo videli, zato tudi uveljavljanje pravic eh, ne sme biti eh, omejeno z mejami. V kratkem času, ki ga imamo na voljo, bi se rada osredotočila ne toliko na trenutne mehanizme sodelovanja, ampak na predlagano revizijo in na številne točke, pri katerih menimo, da bi predlog komisije lahko bil še boljši. No, močno podpiramo predlog komisije še posebej eh, dodatne pristojnosti, ki naj bi jih eh, dobili organi za uveljavljanje pravic. Eh, gre za preiskovalne pristojnosti in pa pristojnost ugotavljanja, kdo je ta trgovec, kdo je to podjetje, pridobivanje informacij iz strani tretjih držav. Pomembno pa je tudi, da se zagotovi Eh, nadomestila za potrošnike in pa eh, pridobitev nezakonito pridobljenih sredstev nazaj. Nekaj držav članic meni, da njihovi organi niso pravi naslov za eh, urejanje teh vprašanj. Eh, ampak te pristojnosti v določenih državah že obstajajo, naprimer na Polskem in tam eh, se te pristojnosti tudi uporabljajo. Polski organi so nam povedali, da so s tem zelo zadovoljni. Eh, s temi pristojnostmi potrošniki lahko vidijo konkretne rezultate, ko pride do uveljavljanja pravic. Ko zadevni organ lahko prekine neko kršitev, Je to dobro, ampak eh, če izgubite denar, je potem prav tudi, da ga dobite nazaj. Mm, različne študije komisije in pa Evroparometer eh, so že pokazali, da se ljudje ne obračajo radi na sodišče, menijo, da so postopki dragi, da to eh, vzame veliko časa, strah jih je in tako naprej. Zato bi bilo zelo pomembno, da bi. Um, pristojni organi imeli te dodatne možnosti ukrepanja. Pa še nekaj. Nacionalni organi in uh, mreža CPC eh, bi morala biti bolj poznana potrošnikom, bolj jasna tudi. In kolegica iz portugalskega organa je tudi povedala ravno to. Če rezultati dejavnosti omrežja CPC, če ti rezultati niso znani, potem tudi niso tako koristni. No, druga pomembna stvar, ki jo želim izpostaviti, pa je, da si eh, želimo, da pride do revizije uredbe CPC in da se potem ta revizija uporabi kot priložnost, da vzpostavimo tesnejše sodelovanje med nacionalnimi organi in pa združenji potrošnikov. Združenja potrošnikov so pogosto prva referenčna točka, na katero se obrnejo potrošniki v težavah. Oni torej delujejo kot nek nadzornik na trgu, lahko tudi oblasti obvestijo o kršitvah. V tem smislu mislimo, da se lahko eh, zasebno in javno izvajanje in uveljavljanje pravic dopolnjujeta. V nekaterih primerjih je temu res tako, ne pa dosti krat. In zato smo med našimi člani izvedli raziskavo, v kateri smo ugotovili, naprimer, da organi eh, sodelujejo, vendar Pa to sodelovanje ni vedno redno, nekateri se srečujejo samo enkrat na leto, e, drugi pa tudi vsakih nekaj tednov. E, in tudi e, povratne informacije, ki jih dobijo, so zelo različne. Če bodo torej združenja potrošnikov prek revizije te uredbe dobila možnost, da sprožajo opozorila eh, o novih kršitvah v sistemu CPC in če eh, potem dobijo nazaj povratne informacije, kaj se s tem opozorilom zgodi, torej to bi se nam eh, zdelo dobra rešitev. Mogoče bi lahko šli naprej, ne vem, če tole deluje. Pa še zadnja prosojnica nekaj zaključnih besed. Kot sem rekla, podpiramo postopke sodelovanja. Smo pa ugotovili, da ti postopki včasih dolgo trajajo. E, tako da se nam zdi pomembno, da razjasnimo to. E, da eh, postopki sodelovanja in pa vzajemno eh, priznavanje in uveljavljanje pravic ne bi smelo imeti posledic za zasebno uveljavljanje pravic. Naprimer, ko gre za eh, potrošniške organizacije, ki se obrnejo na sodišče za to, da bi zaustavile neko goljufivo trgovinsko prakso ali pa ko si prizadevajo za sankcije. Potem se nam zdi pomembno tudi to, da bi morali imeti spodbudo ali celo obveznost za različne sektorske organe, da med seboj sodelujejo. Vse več kršitev se dogaja v eh, današnjih časih, eh, ki pa ne zadevajo samo enega področja. Mislim, da bi morali organi za varstvo potrošnikov, sodelovati s potrošniškimi organizacijami, z eh, regulatorji telekoma in tako naprej. Številni proizvodi so zdaj povezani in vse večja je potreba potem, da se ugotovi, ali kje prihaja do prekrivanj. Mislim, da moramo pripraviti pravila za trge današnjega in jutrišnjega dne in ne eh, pravila eh, za preteklost. Hvala. Strinjam se s tem, da se moramo prilagoditi današnjemu in jutrišnjemu trgu in ne včerajšnjemu. Hvala, Augusta. Eh, zdaj pa še predstavnik Eurocommerce, torej Eh, evropske trgovine iz Zveze danskih eh, podjetij, Lone Rasmussen z Danske. Hvala za povabilo. Ko sem, ko sem živela v ZDA, eh, mi ni bilo všeč, da so moje ime izgovarjali lone, ki po, kar pomeni osamljena. Sama predstavljam uh, Dansko zvezo uh, potrošnikov. Mm, leta dolgo se že ukvarjamo s tem, zato me zelo veseli, da lahko sodelujem danes na vaši javni predstavitvi. Ali to deluje? No, um, zveza naših danskih podjetij ima 17 tisoč eh, članov. Eh, veliko je podružnic in imamo uh, ekipo za potrošniško politiko, sama jo vodim, uh, tako da so te teme vse uh, zelo blizu našemu dejstvovanju. Naslednja prosojnica je že tu. Imeli smo oziroma imamo že. 40 let eh, eh, dobre organe za uveljavljanje pravic. Leta 75 se je vlada odločila, da vzpostavi agencijo za potrošnike, potem organ za pritožbe in pa ombudsmana za potrošnike. V predlogu, ki je zdaj pred nami, vidimo številne pristojnosti, ki jih že imajo ti naši organi. To je dobro za potrošnike in tudi za podjetja. Naši člani to zelo cenijo kajti učinkovito uveljavljanje pravic zagotavlja tudi dobre možnosti in enake možnosti za uh, podjetnike. To pogrešam tudi v dokumentu komisije in pa v tej razpravi. Zato me zelo veseli, da smo bili tudi mi danes povabljeni. Eh, Goljivi trgovci so problem eh, za potrošnike, ki so vključeni, gre pa tudi za nelojalno konkurenco, ki ste jo tudi vi omenili. Eh, naprimer, eh, ko gre za uh, danski dizajn, je uh, pomembno, da imamo pravično konkurenco. No, kar se tiče čezmejno e-trgovino, um, vidimo, da so pred nami izzivi. Danski potrošniki so med vodilnimi ko gre za uh, spletno trgovanje v drugih državah EU. In uh, to predstavlja konkurenco za naše člane, za danska podjetja. Ampak ko naši člani vidijo, da tuji trgovci kršijo evropsko zakonodajo, potem uh, to ni pošteno, lahko gre tukaj za. Uh, naročnine, lahko gre za cene brez DDV-ja, eh, lahko gre za uh, nemožnost vračanja uh, proizvodov z napako in tako naprej. Torej, naši, naša podjetja so zaradi tega zafrustrirana. Veliko trgovine prek spleta, uh, ki pa predstavlja nelojalno konkurenco našim podjetjem. Zelo težko se je potem na to odzvati. To, uh, Eh, eh, podjetja tudi drago stane. In situacija ni zadovoljiva za nikogar. Notranji trg tako izgublja svojo legitimnost eh, tudi v očeh naših članov. Rada bi povedala tudi naslednje. Naši člani nam pogosto govorijo, da so pogosto podvrženi tveganju goljufij naprimer, če prodajajo tudi potrošnikom v drugih državah. Potrošniki bi morali eh, prav tako pomagati podjetjem. Predlog, eh, ki je pred nami, mi podpiramo. Eh, zato sem to napisala z velikimi črkami, vendar pa moramo zagotoviti, da bodo sodelovali tudi organi za uveljavljanje pravic. Eh, ti organi morajo združiti moči in se zoprstaviti trgovcem, ki delujejo na različnih eh, trgih. Mi stojimo za tem predlogom, ampak eh, vsebina nas do neke mere tudi skrbi. Eno splošno pripombo bi imela. Veliko, pre, veliko predlogov je, ki jih komisija objavlja za zaščito potrošnikov, Ampak eh, do novih predlogov prihaja, ko še starih predlogov ne izvajamo v celoti. In to se meni zdi problematično. Zelo pomembno je, da izvajamo tisto, kar že imamo. No, kaj bi si pa mi želeli? To uh, je naš seznam želja. Uh, želimo si uveljavljanje, ki bo ciljno usmerjeno, proporcionalno. Uh, in eh, ki bo zagotavljalo boljše sodelovanje med eh, nacionalnimi organi. Torej, boljše sodelovanje je pomembno in pa bolj enotno razumevanje tega, kaj sploh so kršitve. Treba je tudi na enak način razumeti uh, določene koncepte, kaj pomeni naprimer uh, uh, prosta trgovina, kaj pomeni razumno časovno obdobje, ko prihaja do eh, pregleda interneta, internetnih spletnih strani, naprimer eh, tako imenovanih sweeps, je eh, to vse treba upoštevati. Upam, da bo prišlo tudi do konkretnih rokov. Če en organ prosi drugega za uveljavljanje pravic, potem mora tisti drugi organ v primernem času odgovoriti. Mora imeti rok za to in če naprošeni organ eh, ne odgovori na to prošno, potem bi morali tudi razložiti, zakaj eh, tega odgovora niso zagotovili. Za nas je to zelo pomembno. Mislim tudi, da bi komisija morala imeti obveznost, da poda povratne informacije potem morala bi stvari nadzorovati, upoštevati eh, in pregledati, ali so spoštovani roki. In če se nič ne zgodi, bi morala komisija tudi ukrepati. To zaenkrat pogrešamo. Želimo si tudi proporcionalnosti. Eh, Naprimer, eh, usmerjeni bi morali biti na večje kršitve, ne manjše, tam, kjer potrošniki izgubijo veliko denarja potem eh, kršitev ne bi smeli obravnavati na enak način, eh, če njihova resnost ni enaka. No, nekaj eh, skrbi tudi imamo, preveč delegiranih aktov je, kar 15. In zdi se nam, da bi vsaj na danskem politiki morali o tem sprejeti določene odločitve. Predlogi eh, v določenih vidikih dajo preveč pristojnosti komisiji. Od komisije se pričakuje, da bo eh, začela eh, dejavnost uveljavljena pravic, da bo imenovala določene enote, ki se bodo s tem ukvarjale. In uh, predpostavlja se to, da bi podjetja morala odgovarjati komisiji. Mi nismo proti komisiji, ampak uh, eh, zauzemamo se za uh, načelo subsidijarnosti. Torej, naj podjetje odgovarja najbližjemu organu. No. Tako pač menimo mi. Vloga komisije bi morala biti v tem, da zagotavlja sodelovanje morala bi koordinirati, ne pa nadomeščati nacionalnih organov. Veliko pristojnosti se tudi omenja, s katerimi nimamo težav, e, nekatere pa so zelo obsežne. Eh, na Danskem imajo take pristojnosti danes samo eh, sodišča, naprimer, da se neka spletna stran zapre, potem, eh, ko gre za administrativne kazni, potem za nadomeščanje in vračila dobička in tako naprej. V tem predlogu tudi ni ustreznih varovalk za podjetja in upam, da bo Evropski parlament to še proučil. Potem pa še petletno obdobje za eh, kršitev. Eh, mi imamo eh, dveletno obdobje, moramo imeti pred očmi, da tukaj ne gre za kartele, ampak gre za podjetja. Potem pa si želimo tudi jasnejših postopkov za uh, uveljavljanje pravic uh, potrošnikov uh, strani tretjih držav. Torej, ko gre za uveljavljanje pravic tretjih držav naprim, v odnosu do tretjih držav uh, ZDA in Kanade, na primer. Dr. Evelyn Terran. Thank you, Evelyn. Oh. Še uh, predstavnica z Univerze v Ljubnu. Hvala lepa. Nekaj besed o tem predlogu, ki se mi zdi zelo pomemben. Tale prva prosojnica je od predstavitve izpred šestih let, ko je Belgija predsedovala EU in smo organizirali konferenco na to temo in smo govorili o pomankljivostih vseh instrumentov, ki so že bili znani takrat. Na srečo se je zgodilo veliko pozitivnih stvari od takrat in sedaj imamo zelo ambiciozen predlog za spremembo zakonodaje in to lahko samo pozdravimo. Mislim, da gotovo potrebujemo bolj odločne mehanizme za izvrševanje. Imamo široko sežne, telekosežne potrošniške pravice, vendar pa potrebno jih je seveda tudi izvrševati. In pomembno je, da se ta predlog sprejme. To je torej moja prva točka. Sedaj pa druga prosojnica. Kaj še želim povedati? Predlog govori o glavnih pomankljivostih trenutne uredbe, vendar pa seveda, kot vedno, je še veliko prostora za izboljšavo. Kritika je omejena. Mislim, da je to predlog, ki ga je potrebno podpreti že kar nekaj let to preučujemo. Naslednja prosojnica. Imeli smo dvoletna poročila držav članic, potem zunanja poročila. Pomankljivosti so jasne in potreba po sprejetju tega revideranega predloga je jasna. Slišali smo nekaj primerov, omrežja ECC, je tudi nekaj drugih primerov, naslednja prosojnica, kjer lahko vidimo, da ne gre vedno samo za nacionalne kršitve, kjer so odgovorni nacionalni organi. Pogosto gre za čezmejne kršitve. In nacionalni postopki ne zadoščajo. Apple je bil zelo dober primer, ko je šlo za zavajoče podatke za potrošnike. Kupovali so proizvode in to smo opazili po vsej EU in potem so se nekatere potrošniške organizacije odzvale, Italija tudi, vendar pa seveda potem sprememba v eni državi ni avtomatsko vodila do sprememb po drugi. Tudi druge potrošniške organizacije so se morale odzvati, ni pa to vodilo do samodejnih sprememb po vsej Evropi. To je torej primer Apple. Pa tako pa imamo druge primere, ker vidimo, da se te kršitve dogajajo po vsej Evropi ko nacionalni organi niso dovolj učinkoviti. Primer Apple je pokazal tudi, da imamo prednosti strukturne udeležbe in sodelovanja potrošniških organizacij. Italijanska protitrastovska organizacija je naložila kazen Apple, dejali pa so, da je pomembno upoštevati potrošniške organizacije, ki nudijo informacije o kršitvah, torej gotovo so prednosti imeti tako strukturno udeležbo. Kar se tiče pomankljivosti, trenutne uredbe CPC niso nove. Imamo tehnične težave v parih letih, potem pa tudi bolj temeljni problemi. Zapletenost, izvajanje se razlikuje po Evropi prioritizacija, pomankanje virov v določenih državah članicah. Prav tako pa obstajajo neke težave bolj tehnične narave. Naslednja prosojnica, prosim. Naprimer, kateri zakon je veljaven v čezmejnih primerih? Ali je to države prosilke in ali potem javni organi uveljavljajo to potrošniško pravo. Tukaj to ni jasno, imamo različne pristope po državah članice. Prioritizacija, to je tudi težava, ki se vedno znova pojavlja, pomankanje virov, ampak o tem smo že govorili, prioritizacija na ravni EU ni vedno usklajena z notranjimi prednostnimi nalogami. Države članice z nacionalnimi viri imajo omejene vire in potem dobijo tudi zahteve prek drugih držav, torej gre za čezmejne primere. Zapleteno zakonodaje, to je tudi nekaj, kar izhaja iz teh poročil vsaki dve leti, da ni enotne ga tolmačenja in enotnega izvajanja, potem pa imamo tudi različne mehanizme, različne postopke po državah članicah, kar otežuje sodelovanje, dogovarjanje glede časovnih rokov. Bolj odločno izvrševanje po nekaterih državah članica kot druge, potem pa tudi vloga Evropske komisije, ki je nejasna in tudi težava, da uredba CPC ni spoštovana strani nekaterih držav članic. Torej, najbolj pomembno je seveda, kaj prinaša ta novi predlog. Rešuje vse te težave. Mislim, da se loteva nekaterih od teh večjih težav, ne vseh. Ta pregled uredbe CPC bo spomenil nekaj dobrih stvari, kot je tudi torej bolj enotno tolmačenje nekaterih teh instrumentov. Zelo pozitivno je tudi, da smo posodobili prilogo, vendar pa lahko bi to bilo še širše, to smo že slišali. Nekateri instrumenti, kar se tiče finančnih storitev, bi lahko bili še dodani. Prav tako pa je dobro, da imamo tudi bolj jasno vlogo enotnega mesta za stike in pristojnih organov. Potrebujemo dodatne ustrezne vire, strokovno znanje, potrebno bo zagotoviti tudi zelo odločen nadzor. Potem pa še dodatne dodatna minimalna pooblastila. To je tudi zelo pomembna izboljšava, ki bo dovoljevala boljše in bolj učinkovito sodelovanje. Bolj učinkovito izvrševanje tudi, kar se tiče digitalnega online okolja, ko gre tudi za blokiranje strani pri trgovini. Je to pomembno, ti novi instrumenti so potrebni. Čeprav vem, da je to precej kontroverzno, pa se zauzemam tudi za predlog, da ne bi omejevali izvajanja v javnem interesu, da bi to povezali tudi s posameznimi individualnimi pritožbami, ki bi bile možne. In to ni vedno možno ali izvedljivo uredba je izboljšava, vendar pa je to potrebno dopolniti še bolj učinkovitimi sredstvi. Imeti moramo več možnosti, da bi javnim organom dovolili, morda ne ravno njim samim, ampak to je tudi v predlogu prek naloga sodišča, da bi lahko prišlo do individualne pritožbe. To je ambiciozno, da pa to ni posebno novo. Danska, Združeno kraljestvo, Polska to že imajo. In če si pogledamo prek oceana, se to dogaja tudi že v ZDA, že skoraj 30 letja, ko lahko zvezdna trgovinska komisija pomaga pri individualnih pritožbah in zahteva nadomestila. Vendar pa potrebujemo več podrobnosti pri teh dodatnih pooblastilih. To je torej uredba, ni samo direktiva, ker moramo doseči cilje gre za jasno predpisane določbe. In nekatere pristojnosti so opisane nejasno in to bo potem še vedno otežilo ustrezno sodelovanje, še vedno bodo razlike. Torej, več podrobnosti bi bilo dobrodošlih, poleg tega pa, kar se tiče potrebnih varovalk, tudi ustrezna pravna sredstva za podjetja, to bi pozdravili. To je nekaj, kar je eksplicitno zapisano v uredbi o varstvu podatkov in morda bi to bilo dobrodošlo tudi v tej uredbi. In končno, skoraj smo že na koncu, bolj jasna vloga Evropske komisije, to pozdravljamo, še prav posebno v teh čezevropskih primerih potrebujemo bolj odločno vlogo Evropske komisije strinjam pa se tudi s tem, kar je že bilo povedano, da imamo torej standarde, ki se morajo izvajati, da imamo tudi dimenzijo EU. Gotovo bi bilo bolj učinkovito, če bi imeli bolj odločno vlogo Evropske komisije pri nekaterih kršitvah. Prav posebno v tistih primerjih, ko se ne dosegajo standardi Evropske unije. Prav tako bi v trenutnem predlogom, to je moja zadnja prosojnica, lahko izboljšali in zagotovili bolj strukturno udeležbo organizacije potrošnikov. So že omenjene do določene mere, to je za pozdraviti. Dobro pa bi bilo, če bi omenili tudi potrošniške organizacije pri alarmiranju. Prav tako pa si želimo povratnih informacij. Države članice, nekatere to že imajo, naprimer nizozemska, dobro pa bi bilo, če bi uvedli to tudi tu, povratne informacije, ko prihaja do alarma strani potrošniških organizacij, da bi vedeli, kaj se dogaja in bi potem imeli tudi prednostne naloge glede pregona in strategije. Vedeti morajo vsaj, kaj se dogaja z alarmom, naprimer. Večja vloga pri prednostnih nalogah in pri izvajanju usklajenih preiskav. Lahko ponudijo tudi tukaj na tem področju več informacij. In potem še bolj tehnično vprašanje. Usklajevanje in močnejše, kot bodo potrošniške organizacije, manj bo to pomembno, vendar pa v tem trenutku imamo še vedno minimalno harmonizacijo, zato moramo vedeti, katero pravo uporabljamo. Sedaj v tej uredbi je, da brez predsotkov glede pravil unije, glede zasebnega mednarodnega prava, to za mene ni popolnoma jasno, ali imamo potem javni organ, ki začne primer proti podjetju ali ne. Torej, nekoliko zmede je, katero pravo je veljavno pri tej določbi in ta določba ne bo pojasnila zadev. Torej, naj zaključim. Mislim, da potrebujemo te ambiciozne instrumente, da bodo potrošniki resnično pridobili in imeli vse pravice, ki jih imajo, ki jim jih je podelila EU, tako da lahko odločno podprem sprejetje tega instrumenta. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, sedaj najprej poročevalec, potem poročevalci v senci, potem pa še ostali poslanke in poslanci približno pol ure imamo, vsaj deset vas bo, tako da prosim, da se umijete. Če se lahko držite dveh minut pri zastavljanju vprašanj, potem bodo še panelisti lahko tudi odgovorili. Želim pa dovoliti na koncu tudi komisiji, da bo spregovorila. Dve minuti, prosim. Hvala lepa za besedo. Teh dveh minut se bom poskušala držati. Najprej se želim zahvaliti vsem, ki ste predstavljali svoje prispevke. To so zelo koristni prispevki iz prakse. Imeli smo že sestanek poročevalcev v Senci in tam smo se lahko že pogovorili o nekaterih vidikih uredbe s komisijo. Vendar pa tukaj tale sestanek z ljudmi, ki imajo izkušnje iz prakse, to je pa čudovito. Naj se odzovem na nekatere pripombe. Najprej se bom odzvala na to, kar je dejala gospa Sobotkova iz Če Češke. V svoji predstavitvi ste govorili o organih nadzora trga, ki se ne odzivajo, vendar pa v tej uredbi imamo roke. Zato sprašujem, kaj bi v tem primeru komisija lahko storila, če se torej organ enostavno ne odzove. potem pa te inšpekcijske, ti inšpekcijski pregledi, ki ste jih pozdravili. Mislim, da bi lahko to uvedli tudi na spletu in potem še pripomba. Govorili ste o skritih identitetih, identitetah trgovca in tukaj je potrebno razumeti pristojnosti, ki jih imamo, kar se tiče identitete, še prav posebno, ko se akter gospodarski subjekt obnaša tako, kot da ima sedež izven EU, čeprav ni tako. Osmi člen ima minimalne zahteve in to je zelo vroč kosten, zato torej bi rada vedela, kako to deluje v praksi. Menite, da je to pristojnost, ker mm, se te pristojnosti v praksi ne da uveljaviti ali ne. Torej, ta pristojnost se da izvajati ali ne. Potem pa še vprašanje gospodu Fonseki, gospe Fonseki. Vprašanje je sledeče. Kakšno vlogo igrajo ti SLO-ji, ta enotna mesta za stike? Mislim, da to ni popolnoma natančno opisano. Kaj menite vi? Je natančno ali ni? In kako bi naj izgledala komunikacija med državami članicami in nadzornimi organi? Bi naj to šlo vedno prek SLO-ja ali ne? In potem še nekaj. Kakšne so vaše izkušnje? Kakšna, kakšna je komunikacija tam, kjer SLO-ji niso istočasno tudi nadzorni organi v posamezni državi članici? In potem še eno vprašanje za predstavnika za predstavnico Belka. Zahvaljujem se vam za zelo kompleksno predstavitev, veliko dognan, ki je tukaj za nas zelo, zelo koristnih. Okvarjate se s čezmenimi primeri. Zato bi vas rada vprašala, kako pogosti so ti primeri. ki kršijo pravice na ravni EU ali pa pomenijo grobe kršitve potrošniških pravic z dimenzijo EU. Potem pa še eno vprašanje. Mislim, da se strinjamo, da je vključevanje potrošnikov v ta sistem zelo pomemben del tega osnutka, vendar pa to mora temeljiti na vzajemnem spoštovanju in zaupanju med potrošniškimi organizacijami in organi za nadzor trga. Omenili ste, no dobro, nekoliko drugače bom to oblikovala. Ko govorimo o imenovanju ustreznega organa, ki se ukvarja s kršitvami, po katerih kriterijih bi jih naj imenovali? Resnično se bojimo, da se bodo iskali najboljši pogoji. Kako bi lahko to preprečili, kako bi lahko bili bolj objektivni, da ne bi naprimer, se odločilo vse samo po sedežu, kaj bi odločilo boljše v praksi. In potem še eno vprašanje vloga koordinatorja za prekrške na ravni EU. Bi naj komisija vedno prevzemala to vlogo ali ne? In potem še vprašanje za, gospodor, za gospod Rasmussen. Na zadnji prosojnici ste navedli, da nekat, nekateri deli uredbe niso dovolj natančni. Kaj natančno ste s tem menili, kateri deli niso natančni in kje izvedba ni učinkovita, to je gotovo pogoj za dobro delujoč skupni trg. Zato torej vprašanje, mar menite, da bi potrebovali poenotenje pravil vključujoč tudi vrnitev protipravno dobljenih dobičkov. Je to del tega? Vrnitev protipravno dobljenega dobička. In potem še zadnje vprašanje. Govorili ste o tem, da nekatere države članice ne spoštujejo pravil. Lahko podate konkretne primere in potem ste govorili tudi o tem, da je prak za kršitev pravnih predpisov prenizek. Še prav posebno, seveda, ker je tu za primere na ravni EU. Kakšen bi naj bil ta prak, po vašem mnenju? Kako bi naj to natančno opredelili? Paskale. Muito obrigado, senhor. Gospod Coelho. Também queria agradecer. Hvala lepa, predsedujoča. Tudi sam bi se rad zahvalil pri naših gostih, še prav posebno pa bi se rad zahvalil za to, da ste konkretno odgovorili na naše vprašanje, kaj deluje dobro pri tem predlogu, kaj ne in kaj bi morali izboljšati. Konkretna vprašanja. Najprej četrti člen. Tukaj imamo pet let za preiskavo in predstavnica z Danske je rekla, da je to preveč, da bi dve leti zadoščali. Kaj menijo ostali gostje? Potem enajsti člen v predlogu komisije. Tukaj gre za prošnje po informacijah in ta člen sploh ne določa člena. Danska predstavnica pa je dejala, da bi to bilo potrebno in to pomeni, da bi tudi revidirani predlog govoril o 14 dneh. Je to razumni rok ali je to prekratko? Tretjič. Govorili smo o skupnih ukrepih, kar se tiče evropskih potropniških organizacijah, kar se tiče prekrško na ravni EU. Tukaj je predvideno, da mora biti prizadetih tri četrtine, prebivalstven tri četrtine držav članic. To so kumul, kumulativni pogoji. Vprašanje pa je, ali so ti kumulativni pogoji. Taki, da se ne nanašajo na preveč reducirano število primerov. In potem, četrtič, komisija predeva enoletni rok za sprejetje te uredbe. Kaj to pomeni? Bodo države članice znotraj tega roka enega leta lahko prevzele nove naloge. In potem petič, koriste v težavah v sodelovanju z drugimi organi po drugih državah članicah, ali je to odvisno od internih težav delovanja mreže, ali pa morda ni dovolj sredstev. Če ni dovolj sredstev, katera sredstva pa bi potem morali zagotoviti za to, da bi te nove pristojnosti lahko prevzeli tudi sprejeli. Potem še splošno vprašanje. In to je tudi mnenje različnih naših gostov. Slišali smo, da je ta predlog sicer globalno pozitiven, ni pa se sposoben odzvati na izzive spletne digitalne trgovine. Po vašem mnenju, kaj pa bi potrebovali za to, da bi ta predlog se učinkovito lotil tudi teh izzivov? Hvala lepa. Thank you. Richard Sulik. Sulik. Ďakujem veľmi pekne. Tiež ďakujem. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad zahvalil za vašo zanimivo predstavitev. Morda bi najprej podal nekaj splošnih pripomb. Čeprav razumem, sedaj potrošnike imamo za funkcionalne i funkcionalno nepismene, torej kot neko vrsto, ki potrebuje zaščito. Ne gre samo za to, gre za to, da jim nekako diktiramo, kaj morajo početi. Rezultat te predstavitve je, ki po mojem mnenju ni prav uravnotežena, ker imamo dve predstavnici nacionalnih organov, dve predstavnici potrošniških organizacij in samo enega predstavnika zaposlovalcev. Torej samo gospod Rasmussen brani podjetniški vidik. Smiselno pa bi bilo, če bi smeri drugačno zasedbo. Govorimo samo o tem, da potrebujemo več pristojnosti, več, več, več. Namesto tega pa se moramo vprašati, je to res to, kar potrebujemo? So razmere res tako resne, da so potrošniki na udaru od jutra do večera? Mislim, da je seveda preveč, če si domišljamo, da bomo odstranili vsa tvegena za potrošnika. Celo ICB ne more oceniti vseh tegen za svoje naložbenike. Če oni ne morejo, kako bomo pa mi? Mislim, da se torej tega ne smemo lotiti restriktivno, potrebno je motivirati ljudi. Lahko podamo priporočila, imamo sezname, tu bi se ostavili in ne bi smeliti naprej. Mislim, da ni potrebno prenašati nadaljnih pristojnosti komisiji. Prav tako mislim, da EU ne potrebuje dodatnih pooblastil in še manj suverenosti za držav članice. To na kratko so pripombe, ki bi jih rad podal. Morda samo še za konec. Kolegica Sehnalova je spraševala po konkretnih številkah kršitev. Tudi sam bi rad to. Sobotkova je dejala, da jih je 20-30 primerov na leto, rad pa bi malo več številk. Ali govorimo o tisočih primerjih pri pol milijarde prebivalcev EU? Če je tako, potem je to manjši pojav. Morajo imeti več primerov, če bi bilo potrebno, da, da bi bilo potrebno, da posredujemo. Hvala lepa. Vesel sem bil, da ste bili danes tukaj z nami. Uh, Hvala lepa mislim, da iz vas liberalcev nimamo nikogega. Pimentov lepa si bil tukaj, ampak je odšel. Julija Reda. You, chair, like... Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila vsem udeležencem za zelo strokovne nasvete. Poročevalci so, poročevalka je že omenila pomembno vprašanje, sedaj bi zastavila samo eno vprašanje, ki pa še ni bilo omenjeno in sicer gre za pooblastila de minimim za pristovne organe. Rada bi slišala potrošniške organizacije, kakšna pooblastila pravzaprav potrebujete v digitalnem okolju, kaj ti strinjam se z mm, doktor Terin, da je predlog tukaj precej nejasen. Gospa Rasmussen, dejansko ste dejali, da predlog dovoljuje blokiranje spletnih strani. Morda se to res da tako tolmačiti. Govori o veliko različnih stvareh, predvsej na široko. Najprej imamo umik strani, dobro, če je nezakonita ponudba na spletni strani, potem pristovni organ lahko to spletno stran sname. To se mi zdi prav. Potem pa govorimo tudi o ukinjanju domen, to pa je lahko širše, In morda je to neka oblika blokade, ker bi spletna stran še vedno bila dosegljiva, bila na voljo, ne bi pa bila dosegljiva. Morda bi lahko komisija povedala tudi več o tem. Če govorimo o blokiranju spletnih strani, je to področje, ki ima zelo pomembne posledice za temeljne pravice. Po eni strani seveda potrošniške organizacije morajo imeti vsa urodja, da se lotijo kršitev. Po drugi strani pa se seveda sprašujem, kakšna je dodana vrednost ukinjanja domen, če pa lahko gremo kar k viru. Včasih imamo pod isto domeno več spletnih strani. In to bi lahko potem vodilo do neželenih posledic, če bi celotno domeno ukinili, celo deregistrirali, ko pa se potem kršitev dogaja samo na eni spletni strani. In končno, deseti člen dejansko komisije, komisiji daje pooblastila za izvedbene akte po tem členu. Morda bi potem lahko dejali, gospod Pater, in dejali ste, da je blokiranje spletnih strani pomembno, vendar pa če ni dovolj m, hm, dobro definiran, bi po vaše lahko to izvedli brez izvedbenih aktov, ko bi imeli podrobnosti potem v uredbi sami, zato da bi si bili bolj na jasnem, kaj je organom dovoljeno storiti in kaj ne. Evelyn. Evelyn, Andreas, kakšno vprašanje? Andreas, prosim. Hvala lepa, Viki. Mislim, da smo slišali zelo zanimive predstavitve petih eh, strokovnjakov. Imam pa vprašanje glede eh, Nemčije. V Nemčiji ni eh, neposrednega javnega nadzora nad trgom in zamisel harmonizacije analize je sicer dobra, harmonizacija ukrepov pa je eh, težja zaradi tega, ker ni nekega javnega organa. Moje vprašanje je, kako lahko prebrodimo tako situacijo. Ali je to situacija, ki velja samo za Nemčijo, ali so tudi druge države članice v podobne situacije. Kako lahko razrešimo problem, ko ni eh, državnega organa, ki lahko posega eh, v kršitve potrošniških pravic eh, v okviru uredbe CPC. Ja, hvala lepa. Moje vprašanje gre v isto smer. Bila sem poročevalka v letih 2002 do 2004, ko smo sklepali o prvi različici. Težava je bila v tem, da so v nekaterih državah pristojni organi, eh, drugot pa eh, nevladne organizacije. In eh, to so tudi povedali strokovnjaki, da je to pravzaprav povod za številne probleme. Eh, mi pa smo rekli, da bomo to vseeno storili in sodelovanjem med eh, organi in drugimi odgovornimi se ustvarja neko zaupanje v sodelovanju. In gospa Sobotkova je povedala, da nekateri ne sodelujejo, da se ne odzivajo. Eh, ali je eh, uredba prinesla napredek v sodelovanju? To je potrebno. To vidim tudi na podlagi primerov, ki pristanejo na moji mizi in jih posredujem eh, drugim prestojnim organizacijam. Sodelovanje je potrebno, ker podjetja in ne eh, vsa seveda tista, ki želijo goljufati potrošnike, izkoriščajo eh, dejstvo, da so v Evropi še vedno meje in mi moramo ukrepati eh, združeno. Res vam bom dala eno minuto za odgovor. Lona in Evelyn. Uh imate vprašanje. Eh, dobro je, da imamo izkušnje eh, gospe Gebhardt in razumem tudi to, kar je povedala Julie Reda. Eh, zelo občutljivo je vprašanje zapiranja spletnih eh, strani. Mi moramo imeti jasna pravila. Torej, moje vprašanje Lone. Rekli ste, da želite varovalke za Eh, podjetja. Morda nekaj več o tem in Evelyn Terin. Govorili ste o uh, kolektivnem uveljavljanju uh, pravic do individualnih očkodnin. Uh, mi smo imeli tudi v parlamentu nek predlog uh, glede uh, kolektivnih tožb. Uh, kaj je to, ali so to individualne očkodinske tožbe, ali so to kolektivne očkodinske tožbe, tega nisem razumela. Torej, no, komisija bo pozneje dobila tudi še nekaj minut za zaključek. Eh, hvala lepa. Ne vem, ali bom lahko odgovorila na so vprašanja v eni minutki. potrošnik. Deluje kot nekdo, ki se ne zna sam braniti. Do teh zaključkov pridem na podlagi eh, pobud. Mi dobivamo pobude potrošnikov, ki se čutijo ogrožene, ki se ne spoznajo na tem področju in ki eh, lahko padajo v določene pasti. Čeprav bi to nevarnost lahko hitreje uh, umaknili, če bi blokirali spletno stran. Jaz nisem strokovnjak za tehniko, ne vem, kako bi se to naredilo, vendar dobro bi bilo, če bi lahko odstranjevali nezakonite vsebine. Seveda ne želimo posegati v svobodo podjetniškega delovanja ne bi odstranjevali eh, celotne spletne strani, vendar najteže primere bi radi eh, odpravili, take, ki jih tudi zelo težko razkrijemo, kar pa zaždeva eh, spoštovanje rokov v uredbi CPC, to je problematično, roke obstajajo, pa jih ne spoštujejo v nekaterih primerih. To ne velja za vse države članice. Eh, v nekaterih primerjih pa se dogaja, da država eh, ne reagira na eh, našo zahtevo. Eh, komisija bi nam lahko pomagala. Drugače se sploh ne morem predstavljati, kako bi lahko izsilili odziv države članice. Hvala lepa, Ana Katarina Fonseca. Hvala lepa. Tudi eh, jaz bom na hitro odgovorila eh, na vprašanja. Hvala lepa. Uloge eh, povezovalnih organov. Torej strinjamo se, da predlog ni dovolj jasen in vlogo povezovalnega organa bi morali še razjasniti. Povezovalni organ bi moral biti most med prestojnimi organi in komisijo. Eh, kontakti naj bi bili čim bolj neformalni in hitri. Eh, sedanji format temu ne ustreza. Eh, če pristojni organ se ne obrne na povezovalni organ, eh, je to ena stvar. Eh, sedaj je pač tako, da morajo pristojni organi tudi razložiti, zakaj ne reagirajo. Eh, povezovalni organi morajo imeti možnost tudi, da poprašajo, zakaj ni odziva. Potem zastaralni roki. Na portugalskem imamo roke 4, 5 in 10 let. Ta predlog komisije za nas ni problematičen, vendar potrebujemo nek Eh, rok 14 eh, dni po členu 11, torej ta rok je zelo eh, kratek. Če mora organ sprejeti določene korake, sopr nek gospodarski subjekt 14 dni ni primerno. 30 dni bi bil bolj primeren rok. Potem začetek veljavnosti. Mi menimo, da naslednje leto ne bi bilo sprejemljivo. Te uredbe ne moremo. Ne, uredba se neposredno uporablja, vendar marsikaj je treba postoriti doma, zato da bi jo lahko začeli izvajati zares in eno leto enostavno pri taki vsebini ne zadošča. Eh, Potem odgovor gospodu Koelju. E, problematika koordinacije je povezana s problematiko v državah članicah, z organi, e, veri. Včasih so krivi sami organi, pa tudi e, enotni povezovalni organ. Včasih pa so problematični tudi veri. Potem pa vprašanje, ali se odzivamo na izzive digitalne dobe. Mi imamo seveda nove predloge, ki naj bi reševali probleme potrošnikov, ki sklepajo pogodbe v digitalnem svetu. Mi imamo predloge o geografskem blokiranju. Imamo predlog za digitalne vsebine na spletu. To je zelo kompleksen predlog, s katerim imamo zelo veliko dela, vendar to je neka pot. Na vseh teh eh, dokumentih delamo hkrati in na ta način se bomo tudi dejansko lahko lotili teh problemov. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Bjanka Šolc. Eh, poskusila bom odgovoriti na vprašanja o potrošniških organizacijah. Eh, spraševali ste po primerih lahko pač povem, koliko primerov zberemo pri mreži ECC. Eh, to ni vse. Če si ogledate forum, spletne strani, eh, potem lahko to pomnožite in eh, lahko ocenite celotno številko. Nimamo pa številk za Eh, celotno Evropsko unijo. Na mnogih konferencah o goljofijah se govori o tem, eh, deležniki potrebujejo številke. Eh, mislim, da bi bilo dobro, če bi združili naše podatke v naskrižnih referencah. Potem rok. Eh, jaz sem tudi za pet let. Eh, mnoge države imajo ta rok, to bi lahko harmonizirali. Potem eh, rok za odziv 14 dni. To uporabljamo mi v mreži ECC. Pet do osem dni med člani ECC, do 14 dni v, enih, v enem mesecu dajemo odgovor o tem, kako napreduje premjer. Potem smo pa imeli še eh, vprašanje o digitalnem okolju in eh, instrumentih za uveljavljanje pravic. Mi potrebujemo seveda tudi eh, usposabljanje za online okolje. Mnogi so začeli pravzaprav delati brez spleta in se ne spoznajo na spletne strani, na proksije in tako naprej. Tu je potrebno usposabljanje. Eh, blokiranje eh, spletnih strani je potrebno, eh, tudi plačilne metode na spletu je treba blokirati, ko prihaja do kršitev. Saj veste, preko spleta je mogoče hitro odzeti denar, tudi ko je bančni račun v drugi državi, potem domene, na katerih je veliko spletnih strani, Eh, včasih podjetje hitro eh, pripravi novo spletno stran, vendar je ta dosti krat na isti domeni. Eh, dosti krat se organi um, lotijo spletne strani in ne celotne eh, domene. Mislim, da bi bilo treba dejansko obravnavati domene, kaj ti eh, na ta način bi. Eh, ujeli tudi satelite. Augusta, začela bi eh, z vprašanje gospe poročevalke. Če sem vaše prvo vprašanje dobro razumela, ste vprašali, kakšne kriterije bi lahko uporabili pri imenovanju organizacij za sodelovanje. Eh, lahko bi tudi eh, vzeli Eh, kriterije iz drugih eh, direktiv eh, in sicer takih, kjer države članice niso imele težav, imenovale so ehm, potrošniške organizacije tudi za te čezmejne primere. Prav gotovo lahko najdemo primere v evropski zakonodaji ali pa morda niste tega spraševali. A ne, šlo je za vprašanje eh, lokacije trgovca. Torej nisem razumela vprašanja. Eh, skrbela nas je določba v predlogu komisije, ki predvedeva naslednje. Eh, ko pre, želi pristojni organ eh, postati vodilni organ za določen premjer, bi bil kriterij tudi lokacija trgovca. To nas je skrbelo, eh, kajti v tem primeru bi se avtomatično imenoval vedno organ iz določene države in eh, potem bi lahko prišlo eh, do izbire najugodnejše lokacije, forum shopping, najugodnejše zakonodaje. Na ta način bi eh, tudi uveljavljanje pravic eh, slabšali, ker morda organ v določeni državi nima dovolj resursov, nima dovolj volje za ukrepanje eh, proti določenim trgovcem. Menimo, da je treba upoštevati tudi druge kriterije, naprimer ukrepe za uveljavljanje pravic, razpoložljiva sredstva, Vse to moramo uh, upoštevati pri imenovanju vodilnega organa. Potem ste spraševali po koordinacijski vlogi komisije, to mi podpiramo in lahko bi tudi odgovorila na vprašanje gospoda Koelja. Mi menimo, da kriterij za uh, kršitve znotraj unije, eh, da bi te kriterije morali znižati, saj sedaj predstavlja kriterij tri četrtine vseh držav članic, tri četrtine trgovcev. Dejstvo je, da tudi kršitev ne odkrijemo uh, takoj in zaradi tega je morda dobro, če imamo daljše roke. Uh, gospod Švab in gospa Gephar sta tudi zastavila vprašanja o uh, uveljavljanju pravic strani zasebnikov v Nemčiji. To morda pozneje. Lona. Jaz bi rada začela z kratkim odgovorom. Najbolj učinkovito uveljavljanje pravic in zagotavljajo potrošniki. Nezadovoljni potrošniki gredo na socialne medije in to šteje tudi za naše člane. Na Danskem imamo eh, pač eh, sistem eh, imenovanja grešnih kozlov oziroma kršiteljev če nekdo dobi kazen, je to objavljeno tudi v časopisu. To je slaba reklama za podjetje. In sedaj potem bi rada odgovorila na vaše vprašanje, kaj je nejasno. E, torej 15 delegiranih aktov to je nejasno, to ne zagotavlja pravne gotovosti. Potem zapiranje spletnih strani, to je nujno potrebno. Vendar se sprašujemo, eh, ali je to uh, proporcionalno. Kako je splačili? Jaz imam v mislih seveda eh, primere iz Danske. Če nekdo zelo goljufa, Eh, potem je treba ukrepati, vendar večina primerov ni tako hudih. Kdaj lahko posegate na ta način? V črki A eh, govorimo tudi o nadzoru. Ali je dopustno eh, kopiranje spletnih strani, kako je s profiti, kako je z dobički, to je tudi vaše vprašanje. Viki, kje so varovalke za podjetja, če morajo podjetja izročiti podatke o dobičku. To je ključno za eh, njihovo poslovanje. In eh, če morajo pravzaprav izročiti te podatke nevladnim organizacijam. Eh, eh, torej, če dajo pač eh, Eh, eh, podatke take organizacije, kot je potrošniška organizacija na eh, Danskem, potem veljajo ista vala kot za sodišča. Evelin, kakšen naj bi bil standard? Standard je dokaj visok in ga je mogoče znižati, kjer prihaja do kršitev vendar to seveda tudi vpliva na število primerov, s katerimi je se je treba ukvarjati na evropske ravni. Torej, to ima vse posledice. E, potem več detajlov v sami uredbi o minimalnih pooblastilih. O tem ste govorili. Če v izvedbenih aktih ni detajlov, potem e, jih najdemo tudi v uredbi. Več ko je detajlov v sami uredbi, manj možnosti imajo eh, države članice pri zagotavljanju doslednih nacionalnih eh, postopkov. Manj možnosti eh, je, da se pojavijo težave pri usklajevanju. Potem nemški problem. Eh, če ni pač tega eh, javnega eh, uveljavljanja pravic, javnega izvrševanja. Prejšnji CPC in sedanji CPC pravi, da je treba imenovati določene organe, ki bi prevzeli te ukrepe. Seveda to vpliva tudi na nacionalne sisteme. E, tu imamo e, pravzaprav osredotočanje na uveljavljene pravic strani e, zasebnikov oziroma strani javnih organov. Potem ste tudi spraševali po Eh, kolektivnih tožbah. Eh, tu gre seveda skupinskih tožbah. Mi smo eh, seveda vedno ročevali med uveljavljanjem pravic na individualni ravni in uveljavljanjem pravic v skupinskem interesu in commission. Okay. And I do want All to right. help you. Thank you. I'll do it in writing. Sorry. Thank yeah. you. Torej, samo še štiri minute imam za Evropsko komisijo, morda v pisnem, uh, eh, uh, eh, pisne obliki še nadaljne odgovore. Ja, hvala lepa. Gospa um, uh, Despina Spanu. Torej, na moji levici sedi ekipa, ki se ukvarja s tem predlogom. Hvala lepa za to priložnost, da govorimo o tem. Najprej nekaj ključnih točk ko smo imeli potrošniški eh, vrh o reformi potrošniških pravil pred nekaj eh, tedni, kjer je sodeloval tudi vaš odbor, nihče ni menil, da obstajajo določene problemi s pravili za varstvo potrošnikov. Potrošniške in podjetniške organizacije so menile, da so pravila dobra, da so potrebne zgolj eh, rahle prilagoditve. Problem je pri uveljavljanju pravic, pri izvajanju. Torej praviloma ugotavljamo, da nimamo težav pri, izvrša, pri pravilih, temveč pri izvrševanju. In kar moram tudi še pojasniti. Na pozlati eh, dokazov vemo, da imamo težave z izvrševanjem potrošniških pravil. Eh, lani smo si ogledali 5000 eh, spletnih strani, eh, torej elektronika, obutev, potovanja. 37 odstotkov ne spoštuje temeljnih potrošniških pravic. To tudi kaže da obstaja nek problem eh, izvrševanja, zlasti na digitalnem področju. Seveda ne, ni treba spremeniti celotnega sistema in zaradi tega potrebujemo eno leto za implementacijo. Mi jemljemo eh, obstoječi sistem in ga bomo prilagodili. Ne bomo posem spreminjali nacionalnih sistemov, torej vzajemna pomoč in eh, pregledi, tako imenovani SWIPSI, vse to ostaja. To cenijo tako države članice kot tudi Evropska komisija. Ti eh, pregledi nad trgom eh, so za nas zelo pomembno. Te elemente bomo ohranili. Mi potrebujemo bolj moderne instrumente za izvrševanje na nacionalni ravni. E, eh, naprimer, govorili smo o e, tesnih e, nakupih, ki e, niso uh, mogoči, niso mogoči neki začasni ukrepi, pa bi to bilo potrebno v digitalnem svetu. E, potem eh, potrebujemo dogovore glede uh, plačila očkodnine strani uh, podjetij, ki uh, kršijo zakonodajo. Eh, torej, mi potrebujemo odvračilne eh, ukrepe. Eh, torej, odvračilnost je zelo pomembna. Zapiranje spletnih strani. To je nekaj, kar se vedno znova pojavlja v razpravi. V predlogu moramo pač povedati, ali naj gre to za domeno ali za kaj drugega. E, sedanja zakonodaja že omogoča odstranjevanje nezakonitih vsebin. Države članice pa e, se odločajo, kako bodo to naredile. Ali bodo odstranile stran e, ali pa domeno. mi ne moremo seveda uporabljati varstva potrošnikov za kršitev temeljnih pravic. Nacionalni organi eh, morajo pri eh, odstranjevanju spletnih strani paziti, da ne bodo kršili temeljnih pravic. In komisija vsekakor ne bo dala takega predloga, ki bi vodil v kršitev temeljnih pravic. Potem vloga potrošniških organizacij. Mi smo Eh, pripravili eh, nov eh, mehanizem opozarjanja glede nemškega sistema eh, naj povem, da obstaja tudi v Avstriji in tam eh, imamo eh, določbo v novem predlogu o imenovanih organih, pooblaščenih organih, se pravi, določene organe je mogoče pooblastiti za sprejemanje ukrepov za izvrševanje in uveljavljanje pravice. E, to je seveda tudi posledica potrošniškega gibanja. Potem pa ne nazadnje, vloga komisije. Vloga e, komisije se je izkazala v dveh sektorjih, e, na digitalnem sektorju, pri digitalnih nabavah in tudi še na drugih področjih in v zakonodaji naj bo jasno, kakšno vlogo ima komisija. Komisija ima uh, nalogo koordiniranja. Samo v velikih primerjih lahko sprožimo ukrepe, menimo, da lahko marsikaj naredimo za uh, primere, ki eh, so razširjeni po celi Evropi. Obstajajo namreč problemi, ki se pojavljajo samo v eni državi, vendar, če se pojavljajo v večjih državah, mora komisija poskrbeti za to, da se te težave obravnavajo delujejo na enak način. Eh, potem izvedbeni akt, tu imamo vedno eh, težave pri razumevanju. Nimajmo jih 16, imamo samo en izvedbeni akt za CPC. Eh, določene stvari se morajo urediti z izvedbenim aktom, torej samo da veste, ne bo jih 16. Hvala lepa. Najlepša hvala vsem, eh, da ste prišli na današnji sestanek. Hvala tudi, da ste tako hitro podali svoje povzetke. Eh, zdaj pa imamo še eno točko na dnevnem redu. In eh, zdaj prosim vse tiste, ki ste zaključili, da uh, hitro zagotovite prostor za naslednje govorce. Fantastic. Thank you.

gentlemen, please can Gospe in gospodje, prosim, zasedite svoja mesta. E, to bo zelo vznemirljiv del srečanja našega odbora. Prosim, da tisti, ki zapuščate dvorano, nadaljujete s pogovori zunaj dvorane. Tukaj imamo zdaj javno predstavitev za mlade. Gre za dogodek. za mlade leta 2016. Eh, sodelujoči eh, bodo podajali ideje in sicer v zvezi z digitalnim trgom, digitalnem, z digitalnim okoljem. Uh, Prosim, če vas čim več ostane v dvorani, eh, govorili bodo tudi o varstvu podatkov na digitalnem trgu. Torej, naši mladi bodo dajali ideje, poslanci bodo ideje sprejemali. Uh, vsak bo predstavil dve ideji, potem se bodo poslanci uh, na to odzvali. Približno 40 minut še imamo za ta dogodek. Imamo tudi hashtag eh, Lojtraaj2016. Z nami so Katrin Schreiberhuber iz Linca v Avstriji, enako eh, je stara kot moja hči. Ona zdaj eh, študira poslovno upravljanje na univerzi na Dunaju in je enajsta od 3198 študentov po rezultatih. Potem je z nami Dana Šulmans, ki je raziskovalka na Katoliški univerzi v Louvain-la-Neuve. Eh, ukvarja se z e-vključevanjem, potem družbenim vplivom procesov digitalizacije, eh, z digitalno neenakostjo. Eh, to je pomembna tema. Hvala, da ste z nami. Tom Vrjens pa je predsednik eh, mladega odbora, odbora mladih pri eh, Združenju evropskih sindikatov. Uh, on je član uh, odbora za mlade pri sindikatih od leta 2013 naprej in član odbora od leta 2011. E, torej, e, s tem sem jaz opravila svoj dveminutni uvod, zdaj pa bomo prisluhnili e, mladim. Tom nam bo predstavil prvo idejo in sicer o varstvu potrošnikov v digitalnem okolju. Hvala. Hvala, gospa predsednica, spoštovani člani članice parlamenta. Kar se tiče varstva potrošnikov, torej v tem kontekstu bi rad poudaril. Uh, Eh, stanovanja, predvsem eh, komercialne najeme, eh, kot je Airbnb. Mogoče bi morali imeti uredbo v zvezi s tem, s tako uredbo bi mladim ljudem in mladim družinam dali možnost za primerna stanovanja. Torej, predvsem bi bilo to pomembno za kraje, kjer je malo možnosti za najeme. Tam bi eh, taki eh, komercialni kratkoročni najemi lahko predstavljali velik del eh, najemov stanovanj in to bi bilo zelo pomembno za mlade družine. Mlade družine pogosto nimajo možnosti za najem, ne morejo ostajati v svojih četrtih in uh, s tem so povezani tudi davki, tako da bi morali res nekaj narediti na tem področju. Torej, eh, z uredbo bi lahko zaščitili mlade in pa mlade družine, da bi eh, dobili neko stabilno eh, stanovansko situacijo. Kakšno uredbo predlagam? Nekaj eh, nacionalne zakonodaje na tem področju že obstaja v različnih državah članicah in lahko eh, potegnemo nekaj naukov iz tega, morali bi uh, dati več priložnosti za uh, prakse kot Airbnb, tam, kjer je stanovanj za najem malo. Mislim, da bi bilo to v okviru uh, gospodarstva delitve zelo primerno. Hvala. Okay. Um, Dragi članice parlamenta, rada bi predstavila idejo geoblokiranja, ne samo, ko gre za konkretne proizvode, ampak tudi digitalne vsebine za audiovizualne medije. Naprimer, to je bilo izključeno iz zakonodajnega predloga glede geoblokiranja maja 2016. Do zdaj je možno gledati samo eh, nacionalno televizijo, eh, torej prenose koncertov in tekem v državi, kjer se nahajamo moramo pa se znebiti geoblokiranja v prihodnje in omogočiti, da bo prenos televizijskih programov mogoč. S tem predlogom želimo vsem omogočiti, da gledajo lahko katerikoli televizijski program kjerkoli v EU. Eh, po mojem mnenju gre tukaj za osebno svobodo, torej da lahko eh, spremljaš programe v katerikoli državi EU. Vsi smo člani. In e zato bi moralo biti možno, da gledamo televizijske programe v katerikoli državi. Mislim, da bi s tem povečali eh, naše moderne možnosti eh, za to, da se eh, programi širijo povsod. Tukaj bi bilo potrebno sodelovanje med državami. To bi se tudi izboljšalo, kajti ne smejo obstajati eh, različne eh, pravice v različnih državah. Eh, poleg tega bi, eh, naprimer, igravci lahko postali popularni tudi izven meja svoje države. Mislim, da bi se koristi tega širile povsod. Morali bi odstraniti virtualne meje in to bi prispevalo k evropskemu idealu, da lahko delamo in potujemo kamorkoli želimo. Tako bi imeli tudi priložnost, da se učimo v drugih kulturah. Eh, nacionalno televizijo in filme bi odprli za vse evropske državljane. Hvala. Andreas. Andreas Švab se bo prvi odzval. And then two, but maybe we should take some more ideas. No, Respond to the first couple of ideas. Mogoče bi potrebovali še več idej in se bomo odzvali potem. Na koncu bomo dobili šest idej, ampak mislila sem, da bi lahko uh, imeli bolj izmenjavo mnen, torej nekaj idej, nekaj odzivov. Mogoče bi se lahko res najprej odzvali na ti prvi dve ideji. No, pa bom še dano. Uh, prosila naj predstavi svojo prvo idejo, tako da bomo imeli tri in potem v drugem sklopu tudi tri. Dragi člani Evropskega parlamenta, predlagam, da člani parlamenta zagotovijo, da Evropska investicijska banka eh, izgradi nek eh, program eh, sredstev za mlade. Cilj tega bi bilo, da bi sredstva dobili mladi podjetniki, ki ustvarjajo kreativne in inovativne ideje s katerimi se soočajo eh, s socialnimi izzivi, naprimer na področju stanovanj, izobraževanja, zdravstva in tako naprej. Imeli bi eh, spletno platformo, eh, potrebujemo dobre poslovne modele in to bi izbiral nek odbor investicijske banke. Evropska investicijska banka bi potem podelila tudi certifikate. Po mojem mnenju imamo dve vrsti virov. EIB eh, e bi zagotovila del sredstev na neposreden način, eh, potem drugi del pa bi bil zagotovljen z množičnim zbiranjem sredstev. Eh, poročilo organizacije ILO Eh, je ugotovilo, da bi lahko ustvarili 2,1 milijona delovnih mest do leta 2018. Projekti bi morali vlagati predvsem v um, socialno podjetništvo. Andreja in potem Eveline. Hvala lepa v Evropskem parlamentu vedno govorim o maternem jeziku, zato bom kar o nemščini. Odlično se mi zdi, da se AI ukvarja s temi vprašanji. Sam sem kot poslanec sodeloval na dogodku AI pred nekaj meseci. Imel sem zelo zanimive pogovore, te tri zamisli se mi zdijo dobre. Prva točka Toma, kar se tiče kratkoročnih najemov, to je v nekaterih državah članicah že prisotno, v Belinu, Parizu naprimer imamo že ustrezne predloge. Vprašanje pa je, ali smo pristojni za to v Evropskem parlamentu, ali pa je pristojnost prej na strani držav članic. Ta težava nam je znana, zato bomo to preverili v tem smislu, prepričan sem, da bodo tudi kolegi še o tem kaj povedali. Druga točka. Gospod Schreibenhuber, kar se tiče geoblokiranja, to je točka, ki smo si jo že ogledali. in mislim, da bi morda najbolj enostavna pot bila ta, če bi vi ali vsi skupaj pisali ORF in bi vprašali, če bi ORF bil pripravljen oddajati oddaje na evropski ravni. Potem bi se tega lotili z tiste strani, odkud je ta težava prihaja. Kajti večinoma ORF kupuje za nacionalni trg in dajo samo v Avstriji. Seveda bi tudi jaz rad ogledal oddajen. Morda bi lahko vprašali, če bi bil pripravljen oddajati po vsej Evropi. In potem množično zbiranje sredstev, kar se tiče vašega predloga, to bi lahko poprašali Katajnena, no, podpredsednika komisije, naslednjič, ko bo tukaj, ali ni znotraj EFSI ustreznih sredstev za to, kot veste, EFSI ni bil tako uspešen v prvi različici. Zato sedaj komisija išče nove zamisli in predlagam, da bi te zamisli enostavno prenesli Evropski komisiji. Hvala lepa za vaše dobre predloge. Evelyn Gephardt. Ja. Evelyn Gephardt. Ja, Hvala lepa. Hvala lepa za te dobre predloge. Kar se tiče predloga Toma, mislim, da je to zelo lepa ideja. Šla bi nekoliko dlje kot eh, je to, kar je del gospod Švab. Res je, socijalno vprašanje so pristojnosti držav članic, vendar pa lahko premislimo, ali ne bi obstala možnost, da bi za to ustvarili tudi evropski okvir. To bi morali preveriti in zato bi potrebovali potem tudi še mnenje Evropske komisije glede pravne podlage. Morda bi lahko tukaj kaj storili ne smemo takoj prehitro reči, ne, ne, tu pa nismo pristojni. Morda bi morali to natančno preveriti, kajti to je tema, ki je nekaj, kar je blizu državam članicam, oprostite, državljanom držav članic, v veliko državah članicah. Vem, da je na primer v Študgartu trenutno za mlade družine zelo težko najti stanovanje, ki ga bodo lahko tudi plačali, zato pa gre. In te stvari moramo obravnavati. Kar se tiče potem predloga vdajanja po vsej EU, to se mi zdi odličen predlog. Tega se želim tudi sama. V Evropskem parlamentu v tem času razpravljamo o tem, vendar pa je to ena težkih tem. Tudi povezava navezava na vprašanje avtorskih pravic. Odbor za pravne zadeve pa ravno kar obravnava to vprašanje, torej, da bi ustvarili evropske avtorske pravice, morda bi tako lahko odprli vrata za točno to, kar ste dejali, če ORF ali ARD ali ktorkoli drug ne vdaja po Evropi, je to povezano tudi s tem, da so pravice vezane na nacionalne države. In to je prva zelo velika težava, ki jo moramo razrešiti. Potem pa se lahko lotimo še vašega vprašanja. In tako bi tudi morda igralci postali bolj znani. Kar se tiče EFSI, naložbenega programa, to se mi zdi odlična ideja, mnenja, delim mnenje gospoda Švaba, to moramo posredovati Evropski komisiji in gotovo bi mi kot odbor lahko to podali kot predlog. Potem bi to vključili v drugi del EFSI-ja, kajti naj bi šlo za to, da podpiramo inovacije, gledamo v prihodnost z našimi naložbami in še prav posebno začetno podjetja mladih podjetnikov, ki ustvarjajo nekaj novega. To je točno to, kar moramo še prav posebno podpirati. Virginie, would you like to come in or should we hear three more questions? Virginie, želite spregovoriti vi ali bomo najprej prisluhnili še naslednjim trem idejam? Hvala, Viki. Eh, vesela sem predlogov mladih. Eh, no, dopolnila bi samo to, kar ste povedala Andreja Sineveline. Eh, ko gre za stanovanja, se zavedamo, da posod po Evropi obstaja problem z dostopom do ugodnih stanovanj in to bi morali proučiti. Kar se tiče geoblokiranja, eh, naj povem, da tukaj v parlamentu o tem ogromno razpravljamo, tudi glede audiovizualnih vsebin. Eh, radi bi eh, seveda dostopali do čim več vsebin povsod, ampak imamo tudi odgovornost. Namreč treba zagotoviti, da bo ustvarjanje, da bo kultura primerno financirana. Eh, da bodo lahko umetniki živeli od eh, svojega ustvarjanja. Nismo še našli pravega eh, alternativnega ekonomskega modela, s katerim bi zagotovili, da bo kultura ostala tista dobrina, v katero bomo še lahko vlagali. No, kar pa se tiče investicij, naj povem, da ta parlament igra pomembno vlogo od začetka tega mandata naprej. Namreč vse čas govorimo o naložbah In od začetka tega mandata so naložbe res v središču naših razprav. Eh, prizadevamo si za to, da bi komisija mobilizirala eh, sredstva, lahko bi naredili še več na tem področju, vendar pa gre tudi za pristojnosti držav članic in sprejeti moramo odločitve, da bomo skupaj eh, zagotovili dovolj sredstev za investicije Eh, dobro je tudi, da nas pri tem podpirajo tudi mladi s svojimi idejami. Se lahko odzovem še jaz na predlog eh, Dane, namreč, eh, da bi moralo biti več zbiranja sredstev za mlade. Pri EFSI-u gre tudi za sofinanciranje oziroma soinvesticije. Eh, naprimer pred nekaj dnevi so sredstva vložili v neko špansko zagonsko podjetje. Eh, ne gre vedno za to, da bi eh, pri EFSI-ju imeli znanje o tem, katero, kateri projekt je vreden financiranja, ampak o tem se potem dogovorijo z tistim, ki sofinancira projekt. tisti, ki sprejmajo odločitve, pogledajo potem, katera uporaba sredstev je bila uspešna, eh, pogledajo, kdo je imel uspešno zagonsko podjetje in eh, na podlagi tega tudi ukrepajo. Eh, nekdo mi je rekel, da obstaja tudi nek predsodek do žensk, zato ker naj bi bili ustanoviteli zagonskih podjetij večinoma moški, vendar pa Ne vem, ali obstaja tudi predsodek do eh, začetnih podjetij mladih, ko eh, neko podjetje ustanovijo mladi. Zdaj v digitalnem svetu smo eh, priča temu, da so mladi zelo uspešni, ampak pogosto investitorji eh, imajo v glavi nek vzorec, kdo naj bi bil uspešen podjetnik in eh, ker so to v preteklosti bili moški, potem Eh, narožbe lažje namenijo moški. Mislim, da bi morali eh, pogledati tudi ta vidik. Hvala. Zdaj vas bom prosila, da predstavite še četrto, peto in šesto idejo. Ali bi zdaj zamenjali vrstni red? Eh, bo zdaj Dana prva dobila besedo, da predstavi svojo naslednjo idejo. Potem Katrin in potem Tom. Pozdravljeni še enkrat. Eh, rada bi predlagala, da člani Evropskega parlamenta in države članice zagotovijo, da se ustanovi eh, neka točka za pomoč eh, pri kibernetskih napadih oziroma da bi šlo za kibernetsko varnost. Vem, da prihaja do digitalnega izključevanja in evropske politike morajo zagotoviti, da bodo potrošniki, tudi tisti, ki imajo nizke eh, digitalne eh, sposobnosti, znali uresničevati svoje eh, pravice na spletu. Zato predlagam, da se vzpostavi točka za kibernetsko varnost. Eh, tam bi obstala vsa sredstva in pa smernice glede tega, kako zaščititi potrošnike eh, pred kibernetskimi napadi. Ta eh, spletna stran bi imela tudi nacionalne spletne strani, na katere bi se lahko priključili potrošniki iz različnih držav članic. Eh, lahko bi govorili o specifičnih zadevah za posamezne države, potrošniki bi tudi takoj dobili povratne informacije glede problemov, s katerimi so se srečali. Naprimer, prek četa bi uh, to lahko potekalo, lahko bi bili pa tudi preusmerjeni na lokalne centre za pomoč. Uh, Ta eh, točka bi pomagala tudi organom, da si izmenjujejo informacije o kibernetskih nevarnostih. Tu eh, bi spodbujali tudi za evropsko videokampanjo. Hvala. Katerin Štrajber-Huber je naslednja, izvolite. Um, I'm coming forward to you Sama bi predlagala to, da se reformira že obstoječi centr za boj proti kibernetskemu kriminalu. E, mislim, da bi morali e, razširiti njegove pristojnosti. Ta centr bi moral biti odgovoren za e, zasledovanje sumljivih praks na internetu. Kibernetski kriminal je pomembna tema in zdaj je prišel čas, da Evropska unija ukrepa odločno in da se sooči s problemom kibernetske varnosti na evropski ravni. Digitalizacija je zelo pomembna tema, ne samo za zasebnike, za posameznike, ampak tudi za podjetja. Digitalna revolucija prihaja in to zelo hitro. Če ne bomo ukrepali zdaj, če ne bomo sprejeli ukrepov za zaščito ljudi in podjetij pred eh, kibernetskimi napadi, eh, nas bodo povozile posledice. Če ustvarimo centr uh, eh, za boj proti kriminalu, oziroma ta centr na evropski ravni je že bil ustanovljen, ampak mislim, da bi morali eh, temu centru dati tudi pristojnost, da preganja kriminalce. Ta centr bi moral sodelovati uh, z organi, ki imajo ustrezne podatke, naprimer uh, uradnik za varstvo podatkov. Eh, potem pa bi lahko ustrezne podatke predali naprej tudi nacionalnim organom, ki bi sodno preganjali eh, osebo, ki je storila kaznivo dejanje. Tako eh, bi zagotovili tudi, da bi ljudje, ki bi tam delovali, imeli ustrezno znanje in sredstva za boj proti kibernetskemu kriminalu. To bi bilo Eh, dobro tudi za boj proti eh, kibernetskim kriminalcem, ki imajo veliko znanja. Mislim, da bi eh, zato morali to ustvariti in na ta način preprečevati kibernetski kriminal. Hvala. Še Tom dobi besedo, da predstavi zadnjo idejo. Hvala. No, v kontekstu spletnih platform in pa eh, gospodarstva sodelovanja želim povedati naslednje. Zagotoviti moramo socialno zaščito delavcev v tem gospodarstvu sodelovanja. Eh, morali bi sprostiti eh, socialne koristi in bonuse za delavce, tako da bodo delavci imeli iste socialne pravice kot v ustaljenem gospodarstvu. Pogosto se zdi, da to eh, gospodarstvo sodelovanja povečuje zaposlovanje, da koristi delavcev, delavcem. Vas pa pozivam, da pogledate tudi slabe strani to vrstne ekonomije. To je nove vrste gospodarstvo, eh, postavlja se vprašanje eh, glede pravic delavcev, potem pravni status ni vedno znan, ali gre za samozaposlene ali za kakšno drugo kategorijo. Eh, pogosto ti ljudje niso deležni socialne zaščite, eh, imajo nizke plače in eh, nimajo dobro usklajenega zasebnega in poklicnega življenja. Rad bi spomnil tudi na sodbo oziroma proces Uber proti Združenemu kraljestvu. Sodišče je razsodilo, da morajo delavci zaposleni pri Uberju tudi imeti možnost do eh, počitnic in do zagotovljenih delavskih pravic. Uber je kršil eh, te pravice svojim delavcem. Eh, torej, v ustaljenem gospodarstvu so te pravice zagotovljene, v gospodarstvu sodelovanja pa ne in s tem mojim predlogom želimo izboljšati njihove pravice. To pa lahko dosežemo tudi v sodelovanju s socialnimi partnerji. Hvala. Lično spet bomo obrnili vrsnet, Virgini, Evelin, potem pa Andreas. Uh, uh, Hvala lepa, Viki. To ni presenečenje, eh, ko vidim, katere teme se izpostavili. Dobro je, da ste nas spomnili vprašanj kibernetske eh, varnosti. To je velika grožnja in komisija je zelo aktivna pri tej temi. O tem bomo imeli razpravo, ki ne bo enostavna. Treba je najti eh, odgovor na to, kakšen naj bo odziv na to grožnjo. Eh, tu je res aktualno vprašanje. Mi smo imeli tudi neko javno predstavitev o uh, ekonomiji uh, deljenja in eh, ta ekonomija je seveda zelo pomembna zaradi okoliščin dan danes učinki pa so žal dosti krat eh, neugodni za pogoje dela, za delavce. Tu potrebujemo pravzaprav tudi neko prožnost, potrebno je zagotoviti več sodelovanja Seveda pa je treba hkrati zagotoviti varstvo eh, zaposlenih, eh, uravnovešenost, spoštovanje eh, gospodarskih pravil. Tu se zastavlja vprašanje, kako vzpostaviti okvir, ki bo vse to zajamčil. Ja, schön, Evelin. Ja, tudi tukaj zanimive teme. V odboru smo se s temi temami že ukvarjali ali pa se še bomo. In še prav posebno kibernetski kriminal spada k temu. O tem ne bom povedala veliko, ker je bil gospod Šva poročevalec in se bolj spozna na to kot jaz. Vendar pa ta zamisel dana te službe za pomoč uporabnikom je dobra zamisel. Nekakšen helpdesk torej točno to, kar imamo pri varstvu potrošnikov, da bi to institucionalizirali. To je dobra zamisel. Kakorkoli že, tega se moramo lotiti, kaj ti v zakonodaji, kolikor vem, tega še ni. In to bi bilo nekaj, česar bi se lahko lotili. Potem pa k temu spada tudi tema Katrin, to je tesno povezano. Dve, pomemb, dve zelo povezani temi sta kar se tiče tega, da lahko ukrepamo proti zločincem. To je ena najpomembnejših nalog, da ugotovimo, kdo pa pravzaprav je bil tisti, ki je to storil in kje v tem trenutku je. To pomeni poglobljeno analizo in potrebujemo visoko kvalificirano osebje. Tudi usposabljanje osebja v teh centrih bi bila zelo pomembna in tega vprašanja se je tudi potrebno lotiti. Potem pa spletne platforme Tom. Ja, tukaj ste mi pa govorili iz duše. To je ena velikih tem, s katerimi se ukvarjam tudi sama osebno. Kaj ti ravno s tem novim poslovnim modelom, ki ga razvijamo, se vedno znova izpostavljajo vprašanja, kdo pa pravzaprav je delavec, kdo ni, kdo je samostojen kdo se zdi, da je samostojen podjetnik. To so vprašanja, o katerih se moramo posvetovati in to tudi že počnemo. Vidim, da je prišel tudi Nikola Dante ravno kar. On se s tem intenzivno ukvarja s svojim poročilom, da bomo torej videli, katere odgovore moramo dati za to, da bi delo jemalci in delo jemalke imenovali ste primer Združenega kraljestva, Ljubar imajo samo zaposlene, potem pa določajo, kdaj delajo, koliko delajo, kakšne cene določajo. To pomeni, da niso samo zaposleni, ali, ampak so dejansko zaposleni in morajo slediti enakim pravilom kot čisto običajni zaposleni. Zato mislim, da je na celotnem področju teh dejavnosti potrebno razmisliti, kako ravnati s tem. Kajti tudi tukaj je zelo veliko ljudi ogroženih, ker se morajo sami boriti. In mislim, da bomo tukaj se tega morali lotiti tudi s konkurenčnim pravom, da se bodo lahko združili in tako lažje branili svoje interese. Kajti, če je nekdo izoliran sam, proti podjetjem nima možnosti. Hvala lepa za ta predlog, zdi se mi odličen. No? Pavnova, ne? Potem pa preden, Andrejas, kar se kibernetske varnosti tiče, nimate bolj podkovane osebe kot je Andrejas, kaj ti pripravlja poročilo o ENISI, mreži, ki združuje varnostne strokovnjake po Evropi. In naj se navežem sedaj še na Evelin. Atom, vaša točka o pravicah delavcev in delitveni ekonomiji, morda bi si lahko ogledali spletno predstavitev, predstavitev po spletu, ki smo jo imeli včeraj v tem vprašanju. Imeli smo profesorja iz New Yorka, ki se ukvarja s temi vprašanji. Zelo nam je pomagal. Uporabil je odlično frazo, dejal je, da moramo uporabiti varnostne mreže, ki jih imamo v tradicionalni ekonomiji, to prenesti na novo ekonomijo. Kaj ti seveda ne gre za točno enake pogoje, vendar pa tudi ne gre tako, da bomo rekli, tukaj pa pravic sploh ni zaposleni, ne zaposleni. Brez varnostne mreže ne bo šlo, potrebno jo je prestaviti in uporabiti na nov način. To se mi je zelo čudovit način opisa. Andreas. Hvala lepa, Viki. Vidite, da smo kolegi sedaj tukaj zelo prijazni drug do drugega. V politiki pogosto ni tako. Je pa res, da imamo dobro sodelovanje. In zato je to velika motivacija za delo tukaj. Vse je bilo že izrečeno. Bi pa podajeno pripombo na tomu predlog. Težko je. Ljudje lahko v Evropi počnejo nasplošno vse, kar si želijo. Zato je seveda težko reči od samega začetka, da bi morali posredovati. Po drugi strani pa je jasno in vaše pripombe so to ponazorile, da tvegamo, da bo vse prednostna naloga in seveda to pa ni dobra perspektiva za prihodnost. Tako da imamo pomembno vprašanje, s katerimi se moramo ukvarjati in imamo tudi resne razprave. Dovolite mi, da sem tako splošen, to je zelo težko vprašanje. Kibernetska varnost, kibernetski zločini, to sem sedaj pomešal. Da, glede tega že imamo zakonodajo, predvsej dosledno strukturo, še prav posebno za podjetja, kako dobiti podporo. Vendar pa te institucije so v državah članicah in so tudi za pomoč potrošnikom, če imajo specifične potrebe. Gotovo vam ne bodo pomagali pri tem, katero naročnino dobiti pri katerem ponudniku, vendar pa če obstaja resno kibernetsko tveganje, potem tudi objavljajo informacije o tveganjih, ki jih potrošniki lahko uporabijo in se lahko potem obrnejo na te specifične institucije držav članic in te potem sodelujejo med sabo po EU. Morda je to pomoč, vendar pa naslednji korak upemo, bomo to izboljšali. Zaenkrat je to za podjetja, žal pa smo na začetku tega postopka boja proti kibernetskemu kriminalu in kibernetske zaščite. Zelo dober predlog. Hvala. Yeah, thank, thank you, um, all, would... Pavnova. Hvala, Viki. Najprej želim čestitati organizatorjem in vsem, ki ste sodelovali pri dogodku AI. Mislim, da je to zelo smiseln, pomemben dogodek, ki ga Evropski parlament eh, gosti. Vendar pa seveda zahvaljujoč zamislim, razpravam, ki jih imate in vodite. Se upravičujem, nime bilo v Strasburu maja, vendar pa sem pozorno spremljala nekatere razprave in sem se pogovarjal s kolegi, ki so bili navzoči. Nekaj, kar je bilo sporočeno, je bilo, da imamo veliko pobud in programov, ki ustrezajo nekaterim zamislim in zahtevam, ki so bile podane. Zelo malo mladih pa jih je poznalo. In seveda to me ne preseneča, tudi sama, se želim srečati z mladimi, motiviranimi ljudmi in skušam govoriti o naših pobudah. Vendar pa dobro bi bilo, če bi lahko to sporočilo še eh, razširili. Potrebno je mladim zagotoviti prakso, priložnost za delo. Tako smo ustvarili mrežo, ko sodelujejo različni akteri, potrebujemo pa gotovo podporo nevladnih organizacij in mladih. Potem pa pobuda, ki smo jo pred nekaj meseci začeli in ki jo letno izvajamo, gre za zakonodajo. Za zaposlovanje. Po mojem smo sedaj slišali, da moramo zagotoviti, da bomo uredili vse. In seveda, če ste zakonodajalec, potem je smiselno, da so vaši predlogi oblikovani na ta način. Vendar pa s kolegi, tudi z dvema komisarjema, smo se strinjali, da včasih zakonodaja, ki se potrdi, še prav posebno, kar se tehnoloških podjetij tiče, je lahko že zastarela do takrat, ko se začne izvajati. Torej, veliko je izzivov, tudi s katerimi se še soočamo. Morda bi lahko preverili Twitter, zakonodajno na tem področju. Želim si, da bi bili mladi odprti, dojemljivi za inovacije in iskali načine, kako bi na ustrezen način to uredili. Zato mislim, da potrebujemo digitalne voditelje na vseh ravnih družbe. Naj se gre za podjetja, naj se gre za platforme civilne družbe, politiko, karkoli že. Potrebno je sprejeti te inovacije in moramo vedeti, kako digitalni svet deluje. Hvala lepa za vse te zamisli. Aplaus, prosim. Um, Naslednja točka na dnevnem redu je sestanek koordinatorjev. Želela bi začeti kar se da hitro. Torej, prosim, to je za zaprtimi vrati. Tisti, ki morate odite, oditi, odidite in se pogovorite zunaj.